Guten Tag. Pozdravljeni. Pozdravljeni na zasedanju odbora za proračunski nadzor. Se upravičujem za zamudo. Ampak poslušali smo predstavitev poročila in potem smo imeli tudi razpravo o poročilu računskega sodišča, zato smo imeli to zamudo. Dnevni red je pred vami, ne vem, da bi ga kdo želel spremeniti, imate tudi novičnik. Jeziki so vam znani, odbor se prenaša tudi preko spleta. Lepo prosim, da ste prijazni, zato ker boste pač na spletu. V kont news imate povzetek srečanja z računskim sodiščem. To je bil pomemben sestanek, dober sestanek. Govorili smo predvsem o EFSI, govorili smo tudi o vprašanjih proračuna, uredbe o proračunu in tudi o posebnih poročilih računskega sodišča. Tretja točka, zapisniki. Kot običajno, če ne bo v govoru do konca seje, potem bodo zapisniki sprejeti. Prav, zdaj pa četrta točka in sicer EIB, letno poročilo. Govorili bomo o osnutku poročila, poročevalec je gospod Pirinski, ki nam bo predstavil svoje poročilo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. V zvezi s poročilom želim povdariti naslednje. Neenakosti je vedno več gospodarstvo počasi okreva, veliko je tudi brezposelnosti, obenem pa je treba upoštevati tudi priseljence. Zaradi tega bi morali še enkrat preučiti temeljno nalogo Evropske investicijske banke, to je, da podpira tiste projekte, ki prispevajo k stabilnosti Evrope in k teritorijalni koheziji. Zato je nujno, da trenutni osnutek poročila preuči dejavnosti EID v letu 2014. Glede na to, da se EU in države članice danes popadajo z izjemnimi izzivi. V zadnjem letu je EIB izvedla enega najpomembnejših poslovnih načrtov, ki znaša 80,3 milijarde evrov. In ker je treba upoštevati ključne naloge banke, je treba vedeti, da ni sprejemljivo, da je 60 odstotkov podpisanih projektov bilo namenjenih najbolj razvitim petim gospodarstvom. Nemčija, Združeno kraljestvo, Francija, Italija in Španija. Zato zahtevamo, da banka okrepi tehnično pomoč in finančne nasvete, zato da bi premustili težave na tem področju in da bi premustili težave z nizkimi stopnjami posojil v nekaterih državah članicah. Seveda pa je treba upoštevati tudi, da morajo biti operacije namenjene naložbom, ki spodbujajo okrevanje gospodarstva in zaposlovanje. Vedno znova pa je treba opozarjati na to, da je cilj zmanjšanje teritorijalne razdrobljenosti. Pomemben korak k reševanju te nespremljive koncentracije financiranja je nov način financiranja in poročanja o dejavnostih banke, tako da bi nadaljevali delo na treh stebrih ocenjevanja, in na okviru ocenjevanja rezultatov. Zgodaj leta 2016 bo to na voljo, zato da bo poročanje v letu 2015 temeljilo na tem novem usklajenem okviru. To je povedala tudi banka v svojih odgovorih. To je nujno, zato da bo banka kot odgovor na vprašanje parlamenta pripravila obsežno in vseobsegajoče poročilo za svoje dejavnosti, še posebej kar zadeva prispevke k doseganju ciljev Evropske unije, vključno s tistimi, ki so določeni v strategiji Evropa 2020. Predvsem bi EIB morala poročati o doseženih rezultatih na področju pobude za mlade, pa tudi v zvezi z izvajanjem sporozuma z julija 2013 med komisijo in Evropskim investicijskim skladom v okviru programa COSME, kajti letno poročilo o dejavnostih jasno navaja, da bi moralo pokrivati to tako EIB kot EIF, torej Evropski investicijski sklad. Spodbujanje gospodarske in socialne kohezije in konvergence je prečni cilj in nažalost ni nobenih informacij o tem, koliko projektov je podprtih po posameznih sektorjih. Kar zadeva EFSI, poudariti je treba, da bi da vi, ti viri morali zagotoviti dodatnost k dejavnostim banke in EIB bi morala zagotoviti komplementarnost naložbam iz strukturnih in naložbenih skladov in drugih javnih skladov. Prav tako je priporočeno, da EIB vzpostavi tesno sodelovanje z nacionalnimi bankami, institucijami in platformami, zato da bi ukrepe EIB uskladili s prednostnimi nalogami držav članic. Kar zadeva upravljanje, preglednost in nadzor EIB, upoštevali smo poročilo, in preučili smo tudi politiko preglednosti za leto 2014. Zavedamo se, da je treba zagotoviti čim več preglednosti in institucionalne odgovornosti, tako da se razkrijejo izčrpne in dobre informacije o proračunih in o financiranju projektov. Glede na to, da bo tristranski dogovor med EIB, komisijo in računskim sodiščem potekel, morajo tri institucije zagotoviti, da se nov sporazum sklene čim prej in da vključuje vse nove instrumente EIB ali pobude EIB, ki vključujejo sredstva iz Evropske unije ali sklad za razvoj. Prav tako mora banka razširiti svoje dejavnosti na področju potrebne skrbnosti, skrati to bo koristilo vsem, tudi končnim uporabnikom. Preprečiti pa je treba transakcije z finančnimi posredniki, ki imajo negativne ocene na področju preglednosti, goljufi ali korupcije ali pa so registrirani v čezmorskih ozemljih ali davčnih oazah. Zato je zelo pomembno tudi, da EIB skupaj s komisijo vzpostavi seznam meril, s katerimi bi zagotovili ustrezen izbor finančnih posrednikov. Prav tako je treba podariti, da je treba zagotoviti ustrezen nadzor nad EIB. Predloge parlamenta v zvezi s tem žal niso bili upoštevani. Zato je treba spodbuditi vse relevante institucije, da se pripravi dogovor med EIB in parlamentom, zato da bo sodelovanje okrepljeno med objema institucijama in da bo omogočeno sodelovanje med organi EIB in odbori Evropskega parlamenta. Namen pa seveda mora biti, da bi tak dogovor dosegli čim prej. Gospa predsednica, mislim, da je to samo nekaj elementov, ki bi jih morali upoštevati v poročilu razprave, ki jih bomo imeli in predlogi sprememb, ki jih bomo dobili pa bodo po mojem mnenju še obogatili poročilo. Morda bomo dobili tudi kakšne nove točke, kakor bodo pač kolegi in kolegice menili, da je potrebno. Hvala. Hvala lepa, hvala tudi za dobro upravljeno delo. Opozoriti vas želim na to, da smo z predsednikom Hoerjem že imeli pogovor, predstavil je letno poročilo in pripravili smo tudi pisna vprašanja, zato se Ebi zahvaljujem za odgovore na ta vprašanja. Povedati želim pa, da so bila vprašanja neenakovredno obravnavana. Lepo bi bilo, če bi lahko imeli še kakšno dodatno vprašanje. Gospod Gerec iz EIB, pozdravljeni. Besedo vam dam v zvezi z letnim poročilom. Predstavite nam svoje mnenje. Če je slučajno kdo tukaj iz EIB. Slišal sem svoje ime, ne pa svoje institucije. Sem gospod Gerac, govorim pa v imenu Evropske komisije, če mi želite dati besedo. Ja, seveda, komisija, se upravičujem. Hvala lepa. Komisija je ocenila poročilo podati želimo odgovor v zvezi z določenimi točkami, kjer bi po našem mnenju lahko mm, govorili o odnosu med EIB in komisijo. Najprej vam želim povedati nekaj o EFSI in o tem, kakšno je stanje. Uredba EFSI zagotavlja ustrezno strukturo upravljanja. Namen tega pa je pač, da bi ustrezno uporabili jamstvo EU. To upravljanje sestavlja usmerjevalni odbor, upravni direktor in naložbeni odbor. Upravljanje EFSI bo zaživelo v prihodnih tednih. Naložbeni odbor bo sprejemal odločitve o uporabi jamstv za posamezne projekte. Sodelovali bomo tudi z nacionalnimi bankami za spodbujanje in institucijami, prav tako pa bomo sodelovali z naložbenimi platformami na pregleden način. Naložbeni odbor se stavlja osem strokovnjakov, ki predstavljajo širok nabor strokovnega znanja, imamo pa tudi upravnega direktorja. Odgovarjal bo usmerjevalnemu odboru, ki nadzira izpolnjevanje ciljev EFSI in stalno spremlja spoštovanje obveznosti v tej uredbi strani članov. Zato ni sektorskih in geografskih prednostnih nalog, kar je v skladu z pravili FC. Glede na prehodno določbo v uredbi velja naslednje. Dokler te strukture niso vzpostavljene, komisija ocenjuje, operacije EFSI in EIF in ocenjuje tudi, ali so v skladu z merili upravičenosti. Komisija potem odloča o tem, ali kritje velja tudi za te projekte. Strinjamo se s poročilom, da je treba zagotoviti tesno sodelovanje med EIB in nacionalnimi bankami za spodbujanje projektov. Uredba EFSI spodbuja to sodelovanje in sporočilo komisije Prav tako meni, da imajo te banke pomembno nalogo, EIB pa naj bi razmislila o novih načinih ukrepljenega sodelovanja. Prav tako imamo točko o poročanju o kosme. Podariti želimo, da je kosme omenjeno v EIF. Relevantni podatki bi morali biti vključeni tudi v letno poročilo EIF za leto 2014, kar zadeva finančne posrednike in njihovo izbiro. V zvezi z to zahtevo želimo povdariti, da sta EIB in komisija skupaj vzpostavila okvir, to je bilo leto 2014, takrat je bil ta okvir tudi podpisan, podpisali smo ustrezne sporazume za delegiranje. Posrednike se izbere na osnovi odprtih, preglednih, sorazmernih in nediskriminatornih postopkov, izogibamo se na skrižju interesov in seveda je treba upoštevati tudi naravo finančnega instrumenta ter izkušenje in finančne zmogljivosti finančnega posrednika. Tudi kar zadeva tristranski sporozum z računskim sodiščem je pomembna točka, o tem ste že govorili. Službe komisije razpravljajo z EIB in računskim sodiščem o tem, kako bi spremenili zadevni sporazum. Sporazum se sklene za štiri leta, obnoviti ga je mogoče še za dodatno štiriletno obdobje z tihim soglasjem in novembra bo tega obdobja konec. komisija v zvezi z krizo z begunci in koordiniranim odzivom meni naslednje. Komisija tesno sodeluje z EIB, zato da bi zagotovili ustrezna posojila in programe posojil v Evropski uniji in zunaj Evropske unije, tako da bi pomagali lajšati situacijo z begunci. V Evropski uniji bi EIB lahko financirala namestitve in zatočišča za begunce zunaj Evropske unije, pa komisija spodbuja EIB, da bi razširili mikrofinanciranje in da bi povečali dostop do financ v prizadetih območjih, še posebej v podporu. Poro MSP-jem, financirali pa bi lahko tudi izobraževanje, naprimer, zato da bi izboljšali okoliščine v državah izvora. Hvala. Vielen Dank. Jetzt konnte ich aber Ihren Ausführungen nicht entnehmen. Hvala lepa. No, iz vašega komentarja ni mogoče razbrati, kaj meni komisija, da EIB, Cipru, Portugalski in Grčiji za zadnjih pet odstotkov kreditov v zadnjih treh letih eh, oduzame. Torej, če kdo preuči letno poročilo in uh, gospod Pirinski je to naredil. Občutek pač dobim, da tukaj nekaj ni jasno. Če imamo 60 odstotkov projektov EIB v Nemčiji, Združen kraljestvo v Franciji, Španiji in Italiji, 30 odstotkov pa v drugih 23 državah članicah, potem se že postavi vprašanje, ali res mora tako biti je vse v redu s tem, kaj meni komisija o tem. Načeloma je to vprašanje za EIB. EIB sprejema vloge nacionalnih oblasti in bank za spodbojanje projektov in se na osnovi tega odloči. Strinjamo se z EIB, ko pravi, da se odločitve sprejemajo na osnovi kakovosti projektov in na osnovi ocene tveganja. Ne gre za politično ali geografsko koncentracijo dodelitev med državami članicami. Več držav članic zagotavlja de facto jamstva z posebnimi skladi, države so izgubile oceno AAA, to EIB skrbi, kajti oni želijo ohraniti to oceno. To vam lahko povem zdaj. Pisne komentarje k poročilu pa bomo pripravili kasneje. Gehen Sie bitte nachher auch noch drauf ein, wie spät in kdaj bomo dobili te komentarje, to me zanima. Zdaj bi že bil trenutek, da nam jih podate. Pa še nekaj moram reči. To, da se izogibate odgovornosti, to mi ni všeč. Vprašanje je, kako bomo Evropo postavili na noge. Gre za druge države članice, zato moramo nekaj storiti. Kolega Hayes je naslednji. Uh, that's okay. I, I... Ni že v redu, ko name pokažete s prtom, vem, da sem jaz na vrsti. Najprej želim povedati, da je gospod Pirinski pripravil dobro poročilo. Hvala lepa. Predsednik Hojs je bil pred nekaj tedni v našem odboru. Nisem bil tukaj, ampak v zapisniku sem videl, da je povdarjal, da je treba zagotoviti sodelovanje med parlamentom in EIB. Mislim, da je to res. Delo EIB bomo lahko presodili le, če bomo v stalnem stiku z banko. Vem, da je bilo to omenjeno v poročilu ampak to sem tudi sam že povdaril večkrat. Gospod predsednica je spregovorila o nečem temeljnem in naš poročevalec o tem govori v tretjem odstavku. Gre za to, da se velika večina projektov izvaja v majhnem številu držav članic. Manjši del financiranja pa je namenjen velikemu deležu držav članic, ki so v težkih finančnih okoliščinah. Tukaj mora nekaj biti jasno. EIB je banka. To ni mehanizem financiranja, gre za banko Evropske unije. Zato bo svoje odločitve sprejemala na osnovi kakovosti vlog, ki jih dobi od držav članic, pa tudi na osnovi kreditne ocene zadevne države članice. Zaskrbljujoče je, da imamo samo tako malo držav z oceno strojnim AM. Sam prihajam iz države, ki je pred dvema letoma izšla iz programa. Dobre novice so, da če izidete iz programa, lahko izboljšate svojo oceno in ste manj odvisni od EIB. V primeru Irske se je financiranje povečalo štirikrat. Države morajo zmanjšati premanjklaje, zmanjšati morajo dolgove in to mora biti seveda povezano z novimi priložnostmi za financiranje. Te so zelo pomembne za države članice držav članice, ki so preživele te šoke. Naložb je malo, najti moramo nove načine financiranja in EIB je eden od teh načinov. Vendar to je mogoče storiti le na osnovi verodostojnih projektov in na osnovi verodostojnih gospodarskih podatkov. Mislim, da mora biti to v poročilu jasno navedeno. EIB bo vlagala v tiste države, ki imajo boljše kreditne ocene. To je pač tako. Mislim, da je poročilo o dejavnosti za leto 2014 zelo dobro došlo. Všeč mi je tudi, da se posvečamo MSP-em. O tem se prav tako govori o, v tem poročilu, prav tako se govori o naložbah v zvezi z podnebnimi spremembami in v zvezi z socialnimi spremembami. Posojila EIB za leto 2014 v višini 25,5 milijard pomenijo, da so to dobili, dobila MS, MSP. Lepo je videti, da Evropa vlaga v sektor malih in srednjih podjetij in slišali smo tudi, da je EFSI pomemben del dela EIB in da bo tako ostalo tudi v prihodnosti. Ukrepi EIB v zvezi z naložbenim načrtom komisije so bili obsežni, ampak EIB je zato v ospredju teh naložb. Preučiti pa moramo, ali je zasnova tega načrta dobra in ali je kapitala dovolj za to, da bomo poskrbeli za naložbe iz zasebnega sektorja, ki si jih želimo, kar zadeva učinkovitost in infrastrukturo. Zdaj je čas za naložbe, še posebej v infrastrukturo. Leta 2014 je bilo 20,6 milijard namenjenih strateškim naložbam. Poskrbeti pa moramo, da bodo vsi projekti iz, izvajali in spodbujali gospodarske dejavnosti in da bodo odgovarjali gospodarskim potrebam v Evropi projekta je treba zasnovati učinkovito, zagotoviti pa treba ustrezen nadzor, seveda strani Evropskega parlamenta. V parlamentu mislim, da se moramo v svojem poročilu posvetiti rezultatom. Želim si, da bi se več posvečali rezultatom projektov EIB. To je omenil tudi poročevalec. Ne samo, da omenjamo projekte, v katere se vlaga, pogledati moramo, kakšni so rezultati teh naložb E in B. Mislim, da bi morali biti boljši pri tem, ko merimo učinkovitost porabe sredstev. O tem je poročevalec že govoril. Večkrat povemo, koliko denarja se vlaga v projekt, mislim pa, da ni dovolj spremljevalnih ukrepov, ko govorimo o spremljanju učinkov parlamentarni nadzor, strinjam se s poročevalcem, kako sem povedal prej. Mislim, da obstajajo tudi drugi odbori v Evropskem parlamentu, ki si želijo več vključevanja in več izmenjavanja mnen z drugimi institucijami Evropske unije. Nobenega razloga ni, da EIB ne bi sodelovala pri tem in naš odbor je popoln kandidat za to, da z njimi sodeluje. Celo pomembno je, da se EIB posveča izboljšanju konkurenčnosti v Evropi. Še posebej konkurenčnosti v državah članicah. Strateške naložbe morajo imeti pomembnejšo vlogo. Vloga izobraževanja in izobraževalne infrastrukture je zelo pomembna. Vsi vemo, da moramo izboljšati možnosti za financiranje v izobraževanju, če želimo, da bo Evropa konkurenčna. Enotna energetska unija je nekaj, kar mora biti prednostna naloga in še socialna stanovanja. Financiranja na tem področju je vedno manj in ne vem, zakaj ga ne bi mogli zagotoviti več. Če se vrnem na tretji odstavek, ta odstavek je kontroverzen, jasno mora biti, kolikšna je raven naložb v posameznih državah članicah, po drugi strani pa moramo videti tudi, kakšna je kakovost vlog iz posameznih držav. Seveda lahko Evropska investicijska banka zagotovi pomoč pri izpolnjevanju vlog in pri sklepanju bolj strateških partnerstev, ampak EIB se odloča na osnovi razmišljanja banke, strinjam se z poročevalcem, ko je govoril o potrebni skrbnosti. Mislim, da je dobro, da bi imeli tudi nov medinstitucionalni odgovor med parlamentom in EIB, prav tako pa se strinjam, da bi morali zagotoviti bolj tesno sodelovanje med EIB in nacionalnimi bankami v državah članicah, zato da poskrbimo, da se mandat EIB razširi v vse države članice. Čestitam poročevalcu, mislim, da je opravil dobro delo, lahko pa bi poročilo še izboljšali, zato da bi bilo na koncu res takšno, da odraža realnost. Hvala. Is... Kolega Fali. Sì, grazie Presidente. Ringrazio anch'io il relatore. Devo dire che nella sua. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala poročevalcu. Mislim, da je poročilo dobro moč je najti več elementov, o katerih se strinjamo vsi. V vodu smo govorili tudi o priseljencih. Dobro je, da o tem govorimo. V tem trenutku bi morali vlagati na to področje, zato da najdemo rešitev. Potrebujemo denar, ne glede na to, odkot bo prišel, od banke ali iz proračuna Evropske unije. Cilj je, da preprečimo pomankanje preglednosti pri upravljanju teh sredstev. Zato, ker je to izredno stanje. Izredno stanje ne sme pomeniti pomankanja preglednosti. V veliko primerjih finančnih sredstev niso sredstev uporabili za priseljence, ampak za druge nepoštene namene. Strinjamo se s potrebo potem, da banka vlaga v dejavnosti, ki so lahko dobičkonosne na dolgi rok. Govorimo o naložbah v raziskave in razvoj. Vlagati je treba v inovativna zagonska podjetja. Finance bi lahko uporabili tudi za to, da spodbujemo MSP. -je. MSP -je še posebej trpijo zaradi krize na skupnem trgu in tudi zaradi globalizacije. Zaradi tega so pritiski na unijo vedno večji. Vidimo, da je financiranja na voljo vedno več. Po drugi strani pa moramo v parlamentu govoriti z enim glasom, zato da bomo poskrbeli, da bomo še naprej pomagali tistim, ki najbolj trpijo. To so MSP. Junkerjev naložbeni načrt. Žal bo to temeljilo na naložbah v infrastrukturo. V tem primeru je zelo pomembno, da se zagotovi neodvisno ocenjevanje ex ante okoljskih, socialnih in tudi gospodarskih učinkov. Previdni moramo biti tukaj, kajti lahko se pojavljajo tveganja v zvezi z gospodarskim donosom. Presoje, presoje učinka je treba izvesti tako na področju gospodarstva, kot tudi okolja in socialnih vprašanj. Izogniti se moramo raznim neprijetnim vprašanjem, kako smo videli zadnjič pri letu 2014, to je bilo tisto v zvezi z dekastrom in tako naprej. EIB je pač podprla določene projekte, ki niso bili posebej dobri. Potem pa še sodelovanje z finančnimi partnerji, z negativno preteklostjo, preteklostjo, ki vključuje goljofije, izogibanje davkom in tako naprej. Tega ne bi smeli dopustiti, pa tudi agresivno davčno načrtovanje in davčne oaze, to ne spada v delo EIB. Gre tudi za vprašanje pranja denarja, mafijskih dejavnosti. Vse to ima negativen okoljski in socialni učinek če se financira projekte, potem je nujno zagotoviti, da se zagotovi preglednost, da se preprečuje kazniva dejanja, zato da se na koncu res ne financira organiziranega kriminala. Poskrbeti moramo, da bomo sodelovali na mednarodni ravni, zato da ne bi financirali podjetij, ki so povezana z organiziranim kriminalom. To mora biti jasno. Preglednost, preglednost je odvisna od razpisov in pod razpisov. To velja še posebej za projekte infrastrukture. Ne želimo si, da bi organizirani kriminal dobil denar iz javnih virov to so pomembni elementi, kar zadeva nas in seveda so pomembne tudi druge točke in svoje mnenje bomo izrazili tudi v odboru Ekon, zato ne bom ponavljal. Hvala. Hvala lepa. Naslednja nas s nama govornik je kolegica Ajala Sender. Izvolite. Sí, eh, gracias, Presidenta. Sí, en primer lugar, eh, agradezco. Hvala, gospa predsednica. Najprej hvala za podrobno poročilo, ki je zares skrbno pripravljeno. Gre za poročilo v zvezi z letnim poročilom EIB. Dodala bi par zadev. Pri EFSI imamo razdelek za promet, ampak prepričana sem, da bomo jutri na predstavitvi dobili tudi več informacij v zvezi s tem. Me pa nekoliko skrbi, kako bo z, delom, z bistvenim delom proračuna, kako se ga bo revidiralo. Ponekod gre za nižje proračune in nekatere izmed rešitev, kako povečati proračun, so recimo uporaba finančnih instrumentov, kot je recimo uporaba EIB, sodelovanje z evropskimi bankami, z različnimi vrstami bank. tako da se pridobi subvencije in sofinanciranje. Mislim, da je težava v tem, ko gre za odgovornost pri izvrševanju proračuna da se ta prelaga na banke. Ne preverja se tako natančno, kako se je porabil vsak evro, temveč kako je bilo pri posameznih evropskih institucijah, recimo pri neporadnih sredstvih, pri pomoči in tako naprej. To sem želela izpostaviti teh nekaj točk. Pred kratkim smo obiskali različne zvezdne države v Nemčiji, različne zvezdne države v Nemčiji. In presenečena sem bila, kako so vedno pozitivno omenjali, da se bo del upravljanja izvajal s finančnimi instrumenti. Ja, seveda, tega se lahko veselimo, ampak sprašujem se, do katere točke se bo tem to da še nadzirati in preverjati. to sem želela poročevalcu položiti na srce. Evropska investicijska banka vsako leto objavlja vrsto dokumentov, ki so včasih tudi malce kontradiktorni in vse več sredstev, se namenja različnim delom in potem se postavlja vprašanje, kako zagotoviti odgovornost. To sem želela še enkrat povdariti, bom pa podala tudi svoje predloge sprememb, da še enkrat v pisni obliki predstavim to, kar sem želela povedati. Kolegica Gabel je naslednja, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Tudi sama bi se želela zahvaliti poročevalcu za osnutek poročila, ki je sedaj pred nami. Poročilo je zares celovito, osvetljuje letno poročilo Evropske investicijske banki in ponovno. Pred, dobro predstavlja pomen Evropske investicijske banke, ki je lani zagotovila 80 milijard evrov za financiranje evropskega gospodarstva in evropskih pobud. 14,7 milijard, o tem piše poročevalec, je bilo namenjenih za inovacije in znanost. Veste, da so to temeljna področja, ki so pomembna za rast. Pa tudi digitalno področje, kar je prav tako omenjeno v letnem poročilu ko gre za projekte izgradnje širokopasovnih omrežij. So, omenjeni so tudi MSP-ji, eh, ki se jih zdaj močno podpira strani Evropske investicijske banke, kar poročevalec tudi ustrezno povdarja. 85 tisoč malih in srednje velikih podjetij je prejelo podporo Evropske investicijske banke lani s 25 milijardami evrov, kar kaže na to, kakšen pomen ima Evropska investicijska banka za majhna in srednje velika podjetja, ki so gonilo evropskega gospodarstva. Tudi 20,6 milijard eh, evrov, ki je šlo za izgradnjo pomembne infrastrukture prek sklada EFSI, Tudi to Evropska investicijska banka podpira. Torej, teh 20,6 milijard evrov je bilo namenjenih za zelo pomembne projekte izgradnje infrastrukture v Evropi. Pa še ena izmed točk, ki sem jo želela omeniti, približno 19 milijard evrov, ki je bilo namenjenih ukrepom za varstvo podnebja. Pri preverjanju projektov bi morda v poročilu lahko omenili še, da v prihodnje pri preverjanju projektov lahko namenimo več pozornosti temu, da ukrepi za varstvo podjetja oziroma eh, podnebja oziroma izplačila iz skladov, ki so namenjena varstvu podnebja, ki so eh, skladna zdaj eh, z ukrepi iz COP21, to je treba povdariti v poročilu. To podpira tudi razvojni sklad do leta 2020 in države članice lahko sredstva iz tega sklada porabijo za cilje za zmanjšanje um, vplivov podnebnih sprememb v svojih državah članicah. Tu se mi zdi pomembno tudi, da 7,9 milijonov evrov je bilo namenjenih projektom izven Evropske unije. To je Evropska investicijska banka namenila projektom izven Evropske unije. In to je vezano na eh, posamezne parametre. OECD je pred kratkim podala predloge in tudi v luči begunske krize je treba zagotoviti naložbe za tiste države, odkudar izvirajo begunci in zato je treba zagotoviti naložbe, da se razlogi za ta pritok beguncev zmanjša. Zato je treba vlagati v države oziroma projekte, s katerimi se zmanjšajo razlogi za pritok beguncev. Govora je že bilo o asimetriji pri dodelitvi sredstev različnim državam članicam, lahko pa bi namenili večji povdarek tudi pri begunski krizi. Kako je s eh, financiranjem tako imenovanih bankable projects v tistih državah, ki so posebej prizadete? Pa še pripombo v zvezi s prvim poglavjem. Poročila, ko gre za prioritizacijo investicij za pospešitev gospodarske rasti in izboljšanje produktivnosti v Evropski uniji. 300 milijard evrov eh, znaša investicijska luknja, skladom EFSI jo poskušamo zakrpati in zdi se mi, da bi lahko posebej omenili v tej prvi točki poročila še to, eh, da bi bilo treba, da bi, bil zaž, da bi bilo zaželeno povečanje kapitala Evropske investicijske banke, generalni direktor Hoyer je povedal, da ta vrzel da se je povečala za 108 milijard evrov in da je obseg investicij že začetek letošnjega leta, da se Povečal to pa se mi zdi dober znak za sredstva in možnosti financiranja, ter da Evropska investicijska banka zagotavlja zelo pomemben prispevek pri naložbah in eh, povečanju obsega delovnih mest v Evropski uniji. Tudi sama bom predložila nekaj predlogov sprememb na tem področju, zato da se poročilo še dodatno razširi. Hvala. Ja, vielen Dank. Hvala lepa. Škoda, da predstavnikov EIB ni z nami. Poslali smo jim povabilo, vendar se niso odzvali. Tudi sama bi imela nekaj vprašanj. Na tem področju imeli smo tudi vprašalnik v zvezi s prekinitvijo posojil, ampak eh, zdaj se bojo stala vprašanja, kako bo s projekti, to je že pomembna zgodba. In če ima še kdo vprašanje za EIB, bomo pripravili nov katalog z vprašanji, ki ga bomo poslali. Predstavnik komisije pa lahko odgovori na zastavljena vprašanja in prosila bi vas, da nam odgovorite, kdaj bo komisija podala svoje stališče o letnem poročilu. Zelo korisno bi bilo, da bi ga pravzaprav že imeli. Hvala. Uh, no, običajno zahte, dobimo zahtevek prek inter, medinstitucionalnih enot, tako da časovnice žal ne poznam natančne, morda jo poznajo bolje moji kolegi. Kar pa se tiče drugih vprašanj, žal na nje ne moremo odgovoriti. To so bolj vprašanja namenjena Evropski investicijski banki. To mi je pa zares všeč. Poročevalec, izvolite za konec. Hvala, gospa predsednica. Hvala tistim, ki ste pokomentirali moje poročilo. Gotovo še obstaja možnost za izboljšanje in tudi sam sem pripravljen se na to odzvati in se odzvati na dodatne komentarje kolegov. Zdaj bom, pa bom poskušal še odgovoriti na nekatera vprašanja. Tako gospod, ki, predsta, ki zastopa komisijo in kolegi in kolegice, ki so pokomentirali tretji odstavek v odziv, lahko povem tole. Gre za točko, ki ste jo povdarili tudi vi, ko gre za geografsko porazdelitev naložb. Gospa predsednica, menim, da moramo imeti poglobljeno razpravo o tem. Mislim, da ni dovolj samo reči, da je Evropska investicijska banka samo banka. Dovolj je, da ima postopke za oceno tvega in tako naprej in tako naprej. To sicer so veljavni argumenti, ampak tu se ne moremo ustaviti. Tu prihaja do napetosti oziroma potrebe, da se uravnotežijo dobre bančne prakse s ključno temeljno nalogo banke. Poročilo v točki oziroma vodni izjavi 3 govori o delu pogodbe, ki opredeljuje glavno nalogo te banke. Piše, za izpolnjevanje svojih nalog bo banka zagotavljala posojila in jamstva, s katerimi se bo poenostavilo izvanje projektov vseh panoga gospodarstva, pri čemer bo delovala neprofitno. Namen pogodb je ta, da je Evropska investicijska banka seveda velika javna banka, ki pa ima svojo misijo, svojo nalogo. Ne bi rad špekuliral o tem, kakšne bi bile primerne politike, ki bi se morale izvajati, vendar pa očitno obstaja potreba po bistveno bolj proaktivnih politikah banke s katerimi bi se ta odzvala na razhajanja, ki se pojavljajo in ki se pojavljajo v gospodarstvu. Naj odgovorim še na pomisleke kolega z Irske pri tej točki, seveda. Treba je uravnovesiti računovodske izkaze, vendar pa je treba pomisliti tudi o končnem učinku če lahko spregovorimo o imenu Bolgarije, eh, se pri nas uravno, nenihno uravnoteža proračun, primankljaje pod tremi odstotki eh, in tudi ne presega 30 odstotkov vizavi BDP. Imamo tudi minimalno stopnjo inflacije, vendar pa je treba pri odločitvah v zvezi z naložbami upoštevati tudi kaj drugega. A prav to je tisto, pri čemer bi morala ukrepati banka s proaktivnim pristopom. Morala bi razmisliti o naložbah, ne pa samo reči, no, trgi niso zainteresirani. Gospa predsednica, vi ste na samem začetku omenili tudi, da je banka že podala nekaj odgovorov na vprašanja, ki smo jih zastavili 15. oktobra. Ti odgovori so že vredni tega, da jih preučimo in lahko pošljemo tudi nekaj nadaljnih vprašanj. Imamo pa tu ključno vprašanje v zvezi z obveznostmi poročanja banke. V tem trenutku nimamo letnega poročanja banke. Imamo poročilo o letnih dejavnostih, finančno poročilo, statistično poročilo, poročilo o transparentnosti, poročilo o odgovornosti oziroma o računovodstvu in v enem izmed vprašanj smo to že stavili banki, vprašanje 33. Odgovor pa se mi zdi zelo zanimiv. Takole pravijo, večina poročil izpolnjuje specifične obveznosti poročanja in eh, upošteva mandate poročanja za posamezne sektorje, pri čemer uporabljamo metodologijo, ki je temu namenjena, ki ustrezno odraža podatke. Primerjava med poročili lahko vodi do napačnih zaključkov. Kaj pa to pravzaprav sploh pomeni? ne želim zdaj podajati govora v zvezi s tem, ampak jasno je, da ta odgovor ni zadovoljiv. Ni zadovoljiv ne z vidika enotnosti poročanja in enotnih zaključkov, niti z vidika, o katerem smo pravkar govorili in sicer kako se banka ukvarja z neustrezno geografsko porazdelitvijo ali o tem sploh razmišlja. In še za konec parlamentarni nadzor. Zanimivo je, da z nami ni predstavnika Evropske investicijske banke na današnjem sestanku. Zanimivo bi namreč bilo, če bi lahko prisluhnili predstavitvi predstavnika ali vsaj njegovim oziroma njenim komentarjem. Je pa potem treba že razmisliti tudi o ustreznih postopkih na tem mestu. Hvala. Ja, ab, absolut, Najlepša hvala. Tu vas lahko samo podkrepim. Vedno imamo vrzeli pri odgovornostih. Tudi leto se niso zmanjšale in res je treba ponovno opozoriti na to in to izredno. Poročanja o finančnih instrumentih niso zadovoljiva in mislim, da bi se morali pogovoriti drug z drugim, kaj storiti na tem področju javna sredstva in njihovo porabo je treba nadzorovati. Hvala lepa, rok za predložitev predlogov sprememb je 5. december. Kolegica Ajala Center. Hvala lepa, gospa predsednica. Ko bomo imeli izmenjavo mnenj v zvezi s predlogi sprememb, in ko bomo glasovali, bi pa morda takrat lahko predvideli odziv predstavnika banke in morda bi lahko takrat odgovorili tudi na vprašanje gospoda Pirinskega. Seveda, to je gotovo treba storiti. Prvo srečanje s predsednikom banke Horjem smo že organizirali in sama sem bila prepričana, da bo predstavnik EIV danes z nami. Tako da ne razumem, kako da se to ni zgodilo. Zdaj pa moramo razmisliti, kako ravnati, razmisliti, kdaj bi imeli še dodatno uro za to, da potem pred glasovanjem nekaj več časa namenimo še temu. 15. december je rok za predložitev predlogov sprememb. 28. januarja bomo. Ne, 30. november je končni rok. Na dnevnem redu piše 15. december. Trenutek. Wir haben heute eine beeindruckende Meinungsvielfalt in den Dokumenten. Ähm ja. ja, genau. 15. Dezember. Tako je 15. december. No, bomo razposlali končni rok za predložitev? Kdaj je tisti končni rok? Recimo, da je to 30. november, drugače nam ne bo uspelo. Mislim pa, da bomo morali gotovo poskušati še enkrat spregovoriti z Evi. Tako prišli smo do konca te točke na dnevnem redu. Zdaj nas čaka naslednja točka. Letno poročilo o zaščiti finančnih interesov EU. Tudi tu imamo osnutek poročila. Poročevalec je kolega Javor, ki tudi takoj preme besedo. Izvolite. Thank you, Hvala, gospa predsednica in hvala tudi poročevalcem v senci za dobro sodelovanje pri pripravi tega osnutka poročila. Najprej bi vse spomnil, da smo pred nekaj časa že imeli za spravo s predstavniki Olafa, s gospodom Kesslerjem, ki nam je predstavil poročilo o Olafu. Prav tako smo imeli plodno razpravo s komisarko Georgijevo, ki je predstavila poročilo komisije našemu odboru in poskušali smo vključiti vse izkušnje in lekcije, ki smo se jih naučili v teh razpravah tudi v naše poročila. Najprej nekaj splošnih pripomb. Poskušali smo zagotoviti celovito poročilo z jasno strukturo, tako da bi bravci lahko razumeli različno vsebino in težave, s katerimi se soočamo predstavljamo vse različne številke za finančno leto 2014, pri čemer poskušamo predeliti tudi tiste največje težave v sistemu in predlagamo tudi nekaj inovativnih rešitev za težave, ki smo jih zaznali. Evropska unija in države članice imajo deljeno odgovornost pri izvajanju 80 odstotkov proračuna EU, zato bi se morali oboji osredotočiti na dejavnosti institucij Evropske unije in držav članic. Naše vodilno načelo, ko smo pisali poročilo, je bilo naslednje. Ustrezno javno porabo je treba združiti z revizijo stroškovne učinkovitosti in zagotoviti, da prevlada pristop, da je vsak evro pomemben in ga je treba porabiti smiselno. Predstavil bi še nekaj najpomembnejših točk poročila. Prva točka je poročanje o nepravilnostih in njihova zaznava. Komisija se je odzvala na zahtevo parlamenta, ki smo jo podali v prejšnjem poročilu. Vendar pa parlament v svojem prejšnjem poročilu o kaznevih dejanjih PIF navedel nekaj težav pri poročanju o nepravilnostih, vendar pa komisija še vedno ni podala jasnega odgovora v zvezi s tem. Prav tako bi povdaril uh, eh, pomen primankljaja na področju DDV. Ta je še vedno visok, sicer na različnih ravneh v Evropski uniji, približno 70 milijard evrov na leto je uh, tista višina primankljaja DDV. Zato bi na to opozorili države članice. Komisija bi morala izkoristiti svoje pristojnosti na bolj učinkovit način in zagotoviti rešitve na tem področju in odpraviti primankljaj DDV. Ta je višji kot celotni proračun Evropske unije, zato je treba že nekaj storiti na tem področju. Na to opredeljene težave in zahtevani ukrepi. Boljše poročanje. Od komisije pričakujemo, da bo predstavila svoje poročilo o boju proti korupciji v sreznem časovnem okviru, torej do leta 2016 in da bo vključila tudi poglavje o institucijah EU in način, kako se borijo proti korupciji. Prej smo imeli, prejšnjem poročilu smo imeli 28 poglavij o državah članicah, nismo pa imeli poglavja 29 o evropskih institucijah. In to bi zdaj zahtevali. Prav tako prosimo komisijo, da pripravi indeks boja proti korupciji, da se tako ustrezno kategorizirano ceni države članice pri boju proti korupciji na letni ravni. Nadzorni mehanizmi za nadzor porabe sredstev EU v državah članicah bi morale odražati tudi ukrepe držav članic pri boju proti goljufijam in takšen indeks bi lahko spodbudil države članice, da ukrepajo še bolje. Prav tako prihaja do nenehnih težav pri zanesljivosti in kakovosti podatkov, ki jih te posredujejo. In to je jasno povedal tudi gospod Kessler z Olafa. Zato pozivamo komisijo, da tesno sodeluje z državami članicami, da zagotovijo celovitost eh, ter jasne in natančne podatke. Treba je tudi spodbujati zakonodajo v zvezi z minimalno zaščito žvižgačev. Žvižgači imajo zelo pomembno ulogo pri odkrivanju korupcije in uh, treba je žvižgače podpirati. Zato moramo jasno povedati, da smo na njihovi strani in da jih je treba zaščititi v institucijah EU, pa tudi v državah članicah. Menimo tudi, da bi Evropska unija morali podpirati podpir, morala podpirati čezmejno preiskovalno novinarstvo, kar je tudi pomemben ukrep pri odkrivanju in razkrivanju javnih korupcijskih škandalov. Še ena pomembna točka sta direktiva PIF in uredba EPO sam sem mnenja, da direktivo PIF potrebujemo, kamor mora biti v področju uporabe vključen tudi DDV, pa tudi hitro moramo dobiti definicijo kaznjivih dejanj PIF, potrebujemo pa tudi uredbo o EPU čim prej, torej Evropskem javnem toživstvu. Vendar pa je to le ena plat medalje, kako hitro bosta ta dva zakonodajna akta sprejeta. Druga plat je, kakšne predloge bomo prejeli morda je bolje zagotoviti močnejši predlog, kot pa, da se ta le čim prej sprejme. Vem, da v nekaterih državah članicah še vedno močno nasprotujejo temu, vendar za voljo zaščite finančnih interesov Evropske unije je to težavo že treba razrešiti. Pomembna točka so tudi javna naročila. Raven eh, nepravilnosti pri izpolnjevanju pravil o javnih naročilih je še vedno visoka. Zato potrebujemo ustrezno izpolnjevanje direktiv in komisija mora to tesno nadzirati. Komisija mora tudi razviti podatkovno bazo o nepravilnostih, kar bo podlaga za ustrezne analize in s čimer se bodo tudi odkrile nepravilnosti eh, in razkrile napake pri javnem naročanju v Evropski uniji. In za konec še preiskovalna vloga Olafa, to je pomembna točka. Potrebujemo hitro razrešitev vprašanj med Olafom in nadzornim odborom. Ne OLAF, ne nadzorni odbor ne moreta izpolnjevati svojih pravnih dolžnosti učinkovito, če se težave ne razrešijo in žal do napredka oziroma izboljšanja še ni prišlo. Zato komisijo prosimo, da odigra interno ulogo, eh, da je posrednica med obima organoma in da se zagotovi dolgoročna rešitev čim prej. Če želimo zagotoviti ustrezen in učinkovit boj proti goljufijam, je treba izpolnjevati sistemsko tudi priporočila Olafa. In še za konec. Mislim, da smo zaenkrat imeli dobro sodelovanje med različnimi političnimi skupinami in poročevalci v senci. Mi smo se kar najbolje potrudili pri pripravi tega osnutka poročila. Čakamo pa še na vaše prispevke in predloge, kako ga še izboljšati in zagotoviti, da bo poročilo na koncu še boljše, kot pa je že zdaj. Hvala. Najlepša hvala. Bomo kar pričeli z razpravo. Kolega Von je prvi. Uh, hvala, gospa predsednica. Hvala poročevalcu za upravljeno delo. Še posebej sem zadovoljen, ker je spregovoril ne samo o odhodkih, temveč tudi o prihodkih. Mislim, da včasih to plat medalje kar zanemarjamo. Zdaj pa ste jo omenili in na to gotovo ne smemo pozabiti, ker je to zelo pomembno za proračun. Eh, sam govorim kot oseba, ki je pripravil mnenje v odboru regij in o tem bomo glasovali pozneje ta teden. Tam se bomo sredošili predvsem na sklade kohezijske politike. V mnenju o regiji bomo povedali, da je kohezijska politika področje z največjim številom nepravilnostmi, se pa število nepravilnosti v kohezijski politiki stabilizira. Čeprav se zneski povezani z nepravilnostmi povečujejo, kar že samo po sebi povzroča zaskrbljenost. V mnenju bomo izpostavili tudi, da, potreb, da se definicije goljufije in ne goljufije razlikuje med državami članicami, zato je zelo težko zaznati in meriti nepravilnosti. Prav zaradi teh razlik je zelo težko ugotoviti, kaj je goljufija in kaj je napaka. Zato je še treba praviti nekaj dela na tem področju morda bi se morali sredočiti na bolj poenoten sistem po celotni Evropski uniji, kjer, se, kjer vsi vsaj poskušamo meriti enake zadeve na enak način. V mnenju o regiji bomo pozvali tudi države članice, da spodbujajo dobre prakse na tem področju, da se odkrijejo uh, in ocenijo goljufije. V odboru regiji je po našem mnenju treba okrepiti lokalne organe in druge upravičence, da se lahko učinkovito borimo proti goljufijam. Pozvali bomo tudi države članice, eh, da preučijo, kako je s poročanjem, predvsem pri javnih naročilih. Vsako leto se soočamo s številkami eh, in z nepravilnostmi ter goljufijami na tem področju in javna naročila so vedno tisto področje, ki ga najbolj izpostavimo. Zato je nekaj dela potrebnega še pri tem. Pozdravljamo tudi to, da v poročilu omenjate oceno eh, v letu 2018. Mislim, da bomo takrat lahko ustrezno preučili situacijo, kako je z goljofijami na področju kohezijske politike in zdi se mi, da bo takrat pravi trenutek za pregled. Po tem letu se bodo začeli izvajati novi programi. Zato bomo takrat imeli ustrezen trenutek, da vse skupaj preučimo, da si ogledamo, ali novi ukrepi poenostavitve delujejo ali ne. V odboru regi namreč menimo, da je treba poenostaviti postopke za države članice, regije in upravičence, saj se bodo s tem morda tudi zmanjšale stopnje napak in nepravilnosti, pa tudi goljufi. Bomo pa tudi posredovali nekaj predlogov sprememb. To je bolj ali manj vse. V zvezi z eh, mnenjem regij bomo pa v četrtek do povdan o tem glasovali. Morda se bo mnenje še malce spremenilo, ampak upam, da ne. Saj eh, se mi zdi, da smo že dosegli predvsej eh, širok dogovor glede tega, kako ne bi naše mnenje bilo videti. Hvala lepa, kolegica Pitera, naslednja. Dziękuję Pani Przewodniczącej, dziękuję za y, y, Panu. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala tudi gospodu Javru za predstavitev poročila. Rada bi spostavila dve vprašanji, ki bi jo morali obravnavati. Najprej točka številka 18, finančna podpora za čezmejne preiskovalne novinarje mislim, da je to težava. Ne vem, kako lahko javna institucija podpira dejavnosti neodvisnih medijev, ki bi morali opisovati dejavnosti takšne institucije. Razumem, da bi vzpostavili pogoje za neodvisnost in za svobodo govora znotraj eh, tega okvira čezmenjega preiskovalnega novinarstva. Tega se zavedam, to razumem. Gre za vzpostavitev okvira, ki omogoča novinarjem neodvisno delovanje. Ampak finančna podpora uh, je tista pereča tema. In še en komentar v zvezi s 24. točko. Izpostavljamo zadevo Tariko, v kateri sodišče Evropske unije opozarja, da je DDV tradicionalno lastno sredstvo. To me preseneča direktiva z dne 7. junija 2007 o lasnih sredstvih namreč izpostavlja tri kategorije lasnih sredstev. Najprej tradicionalna lasna sredstva, na to lasna sredstva, ki eh, izhajajo iz eh, dajatev za sladkor in pa še, eh, pa tudi eh, z naslova carin. In na to tretja kategorija, lasna sredstva v zvezi z DDV in pa lasna sredstva v zvezi eh, BNP. Pogledala sem si v besedice eh, sodišča iz septembra 2015 sodišče v svoji odločitvi ne tolmači te argumentacije. Mislim, da tega stavka sodišča ne bi smeli citirati v 24. točki. Mislim, da to ni upravičeno glede na to, kaj citiramo. Gre za precej pomemben element, ker ta argument preprosto postane uh, brezpredmeten v te, teh okoliščinah. Kolegi Pirinski, pite. Kolega Pirinski, izvolite. Thank you, madam chair, and I would like to thank. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala tudi poročevalcu, gospodu Javorju, za predstavljeno poročilo. To je dobro podlaga Za nadaljne razprave brez doma bomo dobili končno besedilo, ki bo zelo uporabno. Zahvaljujem se vam tudi za posvetovanja, ki smo jih imeli s poročevalcem. Hvala, da ste upoštevali naše predloge. To sem želel izpostaviti zato, ker eh, menim, da smo naredili pomen korak naprej v tem poročilu. Poročilo namreč izpostavlja več pomembnih točk. Težava je neusklejeno poročanje držav članic, imamo različne podatke eh, in različne sklope podatkov o nepravilnostih, eh, o katerih se poroča. To smo omenili, ampak morda bi lahko to poročilo še Eh, bolj razvili, glede na to, da je to pomemben izziv, ki eh, mu moramo posvetiti več časa tudi v prihodnosti. Rešiti moramo obrožanje goljofij in eh, nepravilnosti. Menim tudi, da moramo poštevati to zelo jasno dejstvo, ki se zrcali tudi v tem letu. Število in količina nepravilnosti je večinoma število negoljufijih eh, nepravilnosti. In poročilo pri tem izpostavlja upravne ukrepe, ki jih potrebujemo za to, da bi se borili proti vzrokom takšnih eh, nepravilnosti, ki niso eh, goljufije. Gre tako za zmožnosti držav članic, kot tudi za prakse komisije. In na to še vprašanje kazanja s prstom na določene države članice, ko izpostavljamo določene kritične točke. Sam nisem proti tej praksi načeloma, vseeno pa moramo biti previdni. Vedno namreč obstaja tveganje, da uh, prejudiciramo odločitve, da nismo uravnoteženi. Tudi, ko je kaj takšnega upravičeno, eh, se lahko znajdemo v težavah, ker smo pristranski. V zvezi z odstavkom številka 19 bi rad povedal, da smo izpostavili nekaj zelo pomembnega. Razviti, še bolje je treba razviti sistem eh, zgodnjega opozarjanja komisije. Še pred eh, prekinitvijo transferjev. Jasno je treba opredeliti te restriktivne ukrepe eh, in izpostaviti njihovo uporabo. Osredotočiti se moramo ne zgolj na eh, preprodajo tobačnih izdelkov, ampak na trgovino s ponarejenim blagom kot eh, takšno. S tem bomo omejili takšne prakse. Dovolite mi, da zastavim nekaj vprašanj poročevalcev v zvezi s podatki. Najprej nepravilnosti, ki niso goljufije, imamo primerjave med letoma 2013 in 2014. Rast takšnih nepravilnosti uh, je v primerjavi med dvema letoma 5 odstotna. V poročilu v tretjem odstavku pa je govora o 48 odstotkih. To je torej moje vprašanje in zanima me, če ima eh, poročevalec odgovor. Na to vprašanje tolmačenja, interpretacije eh, teh podatkov, to sem že omenil. Vprašanje izterjave sredstev, ki jih moramo ponovno zbrati v proračun Evropske unije, gre tudi za eh, dohodke, ki smo jih omenjali. To bi rad izpostavil. Imamo deveto prilogo delovnega programa na strani 1, eh, 2, 3. Poprečna stopnja izterjave je 24 eh, odstotkov, Združeno kraljestvo in Bolgarija pa imata trikrat višjo stopno izterjave. V tej deveti prilogi za Bolgarijo piše, da je stopnja 96 odstotkov. Ne vem, če je to težava ali dosežek. Na to vidimo podobno eh, nejasnost, stopno nejasnosti v istem eh, delovnem dokumentu, kar se tiče izterjave v državah članicah v različnih okoliščinah, kar se tiče skupne kmetijske politike. Nekatere države članice so tukaj pomenovane, druge pa ne. Obstaja tudi določena mera posploševanja, kar se tiče uporabe skupne kmetijske politike. Dejanska eh, zgodba pa je precej bolj eh, zapletena. Gre za različne Eh, tipe dohodkov in za različne primere različnih držav. Tudi v tem primeru bi morali obrati bolj specifičen pristop. In na to še vprašanje odstavka številka 12, ki govori o kohezijski politiki in kohezijskih skladih. Kolega Von se je tega že dotaknil, ko se je oglasil. Mislim, da mešamo podatke, ki se nanašajo na kohezijski sklad in eh, podatke, ki se nanašajo na kohezijsko politiko kot takšno. Teh 660 eh, odstotkov, ki jih omenjamo, velja za kohezijski sklad. 76 odstotkov pa eh, velja za eh, politiko. In to sta dva različna podatka, eh, ki jo moramo razlikovati. To so točke, ki sem jih želel izpostaviti, kar se tiče poročila na splošno, pa je predvsej dobro, na tem lahko še delamo v prihodnosti. Hvala. Lege Ali, bitte. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин Явор, а, на първо място искам да... Хвала, господин председница. Nekaj je bilo že povedanega, ampak eh, naj tudi sam najprej čestitam za osnutek poročila. Ko govorimo o poročilu v zvezi z zaščito finančnih interesov Unije, je treba upoštevati tudi naslednje. Potrebujemo novo vizijo, potrebujemo novo strategijo, za vse to, kar se že dogaja v Uniji. Pojavljajo se nove strategije, nove pobude in zdaj, ko govorimo o goljufijah, si moramo biti na jasnem. Vsi nas opazujejo. Davkoplačevalci nas opazujejo, mi pa izgubljamo dober ugled. Zato je treba še posebej upoštevati izvrševanje proračuna in treba je zagotoviti vse potrebne ukrepe, da se zagotovi zaščita finančnih interesov Unije. V tem smislu je poročilo Komisije o zaščiti finančnih interesov Unije poročilo, ki je izjemno pomembno. Odraža namreč korektivne mehanizme, ki so bili ugrajeni. Prav tako se omenja, kateri ukrepi so že bili izvedeni, katere, katere je torej izpeljala komisija za izterjavo nepravilno izplačanih zneskov. Po mojem mnenju je poročilo dobro in tudi ustrezno uravnoteženo. Obstaja pa nekaj vidikov, na katere bi se zdaj rad osredotočil. Prvič. Gre za načelo, ki temeli na rezultatih. Dobro, rezultati so pomembni, ti so pomembni za nadzorne sisteme, za sisteme upravljanja. Treba je identificirati napake in jih odpraviti. To je povsem jasno in samoumevno. Nadzorne strategije morajo opredeliti področja tveganja in nadzor mora prinašati dodano vrednost. Zakaj to pravim? Pri preverjanjih je treba namreč upoštevati tudi končne upravičence in dejstva, ki bi lahko ogrozila programe. Določena sredstva bi se lahko uporabila v druge namene. V letnem poročilu torej ni jasno, ali so odhodki v letu 2014 bili bolje organizirani oziroma bolje namenjeni kot pretekla leta. Vsaj jaz tega ne razberem iz poročila. Obstajajo tudi drugi primeri na področju boja proti goljufijam. Tu bi omenil programa Herkules in Perikles. Dobro. Razumemo, da ta programa obstajata, ampak kakšni so rezultati programu? Tega pa nisem razumel. Govora je tudi o tem, kako se je porabljal vsak evro v okviru teh programov, tudi to mi ni bilo najbolj jasno. V poročilu komisije piše, da, so, da se je število nepravilnosti povečalo. Zakaj? Ali je to odvisno od, oziroma je to povezano z nadzorom ali je preprosto prihajalo do več nepravilnosti? Kot je povedal že kolega Pirinski, uporablja se selektiven pristop, Eh, tako da se določene države članice omenjajo, druge ne. Čemu je tako? Pa še nekaj. Programe bi bilo treba optimizirati, vsaj po mojem mnenju. Eh, ni nujno, da bi imeli več programov, potrebujemo pa ustrezno ravnovesje med nadzorom in ustreznim vodenjem proračuna. Želimo si namreč proračuna, ki bi zagotavljal dobre rezultate. Zato potrebujemo ustreznejše politike in boljše uravnavane odhodke. Te je že treba nadzirati, hkrati pa je treba zagotoviti tudi ustrezen ugled institucij in ga še okrepiti. Hvala. Kolega Ali, v zadnjih letih se je komisija potrudila izboljšati sisteme priglaševanja. Ne gre, torej eh, nekaj dolgujemo tudi tem sistemom. Kolegica Novakov. Thank you, Chair. First of all, I'd like to, to thank. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Javorju za njegov trot in za to poročilo. Poročilo je dobro uravnoteženo, kot so omenili že prejšnji govorniki, je večno, vedno škoda, da se omenjajo različne države članice, druge pa ne, še posebej, ko gre za določene številke. Ko govorimo o porabi teh 150 eh, milijard evrov proračuna, je odbor za proračunski nadzor najboljši prijatelj eh, ljudi. Ne želimo si zgolj uravnoteženega izkaza porabe denarja, ne želimo si tudi vidnih rezultatov, kaj smo s tem denarjem dosegli. Gre za denar evropskih davkoplačevalcev. Veliko govorimo o proračunu, ki je osnovan na uspešnosti. Zakaj? Zato, kar sem že omenil. Ne gre zgolj za uravnoteženost proračuna kot takšnega, ne gre za to, koliko projektov smo financirali, gre za spremembo paradigme te politike. Financirati moramo naše ambicije, naše potrebe. Pozdravljam večino eh, sklepov, ki jih je spostavil gospod Javor, vseeno pa se mi zdi, da moramo poleg proračuna osnovanega na uspešnosti, poskušati doseči nadzor na osnovi tveganja. V državah članicah imamo eh, dobro stopnjo uspešnosti, ni treba poskrbeti za eh, toliko nadzora. Mislim, da lahko sami povežete eh, te nepravilnosti eh, in njihovo gibanje v zvezi s povedanjem uničevanjem eh, nadzora. Več kot je takšnega administrativnega nadzora, več je eh, nepravilnosti, ker imajo države članice več eh, možnosti, da napake naredijo. Niso vse nepravilnosti goljufije in to je dober trend, kot so dejali že drugi. Zagotoviti moramo ponovno zaupanje v evropske institucije. Narediti konec temu trendu. Naj počasi sklenem. Izpostaviti je treba pomen takšnih poročil. Škoda, da ni bilo z nami no-, nikogar iz Evropske investicijske banke pri prejšnjem poročilu gospoda Pirinskega, sam pa si želim, da zagotovimo ustrezen učinek sprejema tega poročila, tako da se že veselim novih priložnosti za eh, predloge sprememb. Upam, da bomo s tem poročilom in drugimi poročili kaj spremenili. Hvala. Zadnji je gospod Vali. Najlepša hvala. Hvala, gospa predsednica. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu. Strinjam se z marsičem, kar smo že slišali. Tudi meni se zdi, da moramo v boju proti goljufiji poskrbeti za sodelovanje med državami članicami. Poskrbeti moramo za izmenjavo podatkov o eh, fiskalnih zadevah in o družbenih zadevah, če si želimo enotnega eh, evropskega registra potem je to naša naloga. Drugače se bo nemogoče izogniti goljofiji na področju DDV ljudje bodo preprosto iskali luknje v davčnih pravilih, to bo tudi priložnost za organizirani kriminal. Potrebujemo komunikacijo med državami in članicami, drugače bo to zelo, zelo težka naloga, zelo, zelo težka bitka. Pomembno je tudi, da komisija upošteva vsa različna poročila, ki jih pripravljajo države članice na temo lastnega internega boja proti korupciji in goljufijam kar se tiče javnih naročil, naprimer, smo videli, koliko različnih eh, tipov, kategorij nepravilnosti in goljufij obstaja, koliko različnih resnih napak eh, smo zabeležili. In vzpostavitev podatkovne baze, eh, kar predlaga komisija, je zanimiva ideja. Na ta, na ta način bi se lahko osredotočili na to vrstne težave obstajajo napake, eh, ta stran, na to tudi vprašanje preglednosti pri javnih naročilih, pri razpisih. Državljani želijo vedeti, kako institucije porabljajo eh, sredstva. In nažalost, vsa ta področja kažejo, da prave preglednosti preprosto ni. Osredotočiti se moramo tudi na infrastrukturne projekte, ki jih financiramo prek različnih eh, skladov, naprimer EIB, Evropski sklad za regionalni razvoj in tako naprej sredstva, ki jih namenjamo tovrstnim projektom, morajo biti še posebej transparentna. Ponavadi sledimo določenemu razpisnemu postopku in eh, na to pride do težav. Ponovno imamo tukaj težavo, eh, ki jo povzroča organizirani kriminal organizirani kriminal včasih uporablja to vrstne projekte za pranje denarja. Mislim, da potrebujemo sodelovanje na mednarodni ravni, da bi se borili proti to vrstnim kriminalcem. Organizirani kriminal pomeni na stotine tisoče eh, evrov, če ne več, eh, sredstev. Jasno je, da želijo takšne organizirane združbe prati denar. Eh, in to s pomočjo sredstev, ki včasih prihajajo tudi iz proračuna Evropske unije. Pomembno je tudi, da zaščitimo žvižgače. Če se želimo boriti proti goljofiji, proti korupciji znotraj institucij, potem je za nas to bistvenega pomena. Parlament je tisti zbor, ki mora govoriti v en glas, ki mora v en glas zaščititi te žvižgače, ne pa jih preganjati. V nasprotnem primeru tvegamo, da uh, obenem ne bomo zaščitili finančnih interesov Evropske unije. Ti ljudje pogosto nimajo možnosti, da bi uh, obelodanili to vrstne resne težave znotraj institucij. Rotiti se moramo tudi vprašanja uh, carinskih uh, dajatov. Radi bi oceno kakovosti izvajanja uh, nadzora v uh, pristaniščih govorimo o pristaniščih na severu, gre za uh, ogromne številke in zelo težko je zagotoviti poglobljen nadzor, natančni nadzor. Določene težave so povezane tudi uh, s hitrostjo potovanja tovrstnega blaga. Blago, ki pride na določen terminal, je na to takoj poslano naprej, brez da bi bil izveden nadzor. Tvegamo, da bomo izgubili tista lastna sredstva, do katerih je Evropska unija upravičena. Tvegamo tudi, da bomo s tem škodili številnim državam članicam eh, samim eh, in prek tega tudi gospodarstvom v naših državah članicah. Na to še vprašanje uspešnosti. vedeti moramo, če določen projekt lahko zagotovi uh, določeno mero uspešnosti, naprimer kar se tiče begunskega sklada in tako naprej. Zelo pazljivo moramo oceniti izvajanje uh, določenega projekta oziroma uspešnost uporabe sredstev. Če projekti niso uspešni, če sredstva niso porabljena dobro, potem nima smisla, da jih uporabljamo, če ne ustvarjamo, naprimer, delovnih mest, če ne eh, vključujemo migrantov v našo družbo, če ne izboljšujemo strukture našega eh, evropskega trga. Paziti moramo, da ne bomo zapravljali denarja. Jasno moramo pokazati, da se je sistem izboljšal. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Hoffman iz Olafa odgovorite na vprašanja in sklenite razpravo. PIF, letno poročilo in delovni dokument osebja komisija so res eh, odlični dokumenti. Tisti, ki so to prebrali, so dobro obveščeni o prednostih in pomankljivostih upravlja, upravljanja v državah članicah. Izvolite. Ja, äh, hvala lepa, gospa predsednica, in hvala lepa za vaše komentarje v zvezi s poročilom PIF. Res je, vsako leto nas čaka zelo veliko dela skupaj z državami članicami. Zahvaljujem se pristojnim kolegicam in kolegom v OLAF-u, ki so delali na tem. Hvala lepa torej za te pohvalne besede now to turn into English. Če dovolite, bom sedaj nadaljevala v angliškem jeziku. Strinjam se s tem, kar so povedali vaši kolegi, gospod poročevalec. Tudi mi menimo, da je vaše poročilo dobro, ravnoteženo besedilo in da vsebuje nekaj zelo zanimivih eh, zamisli in eh, izjav, eh, ki se tičejo različnih področji, za katera so odgovorni eh, različni deli komisije. Omenili ste eh, OLAF, eh, javne razpise in tako naprej. Vprašanje finančnih interesov, zaščita finančnih interesov je zelo horizontalno vprašanje. Ko bo parlament sprejel končno besedilo, bomo seveda vse skupaj poskušali upoštevati. Dotaknila se bom nekaterih točk, vsega pa seveda ne morem omejiti, marsika, eh, omeniti. Marsikaj ste že sami omenili. Najprej prvi komentar, gospod poročevalec, o vaših eh, pomislekih glede eh, visokih številkah poročanih nepravilnosti. V določenih točkah v vašem poročilu izražate pomisleke oziroma zaskrbljeno zaradi tega. Tudi gospod Pirinski je podal nekaj komentarjev v zvezi s tem, češ, če so vsi podatki pravilni. Službe komisije so pripravljene, pripravljene poskočiti na, priskočiti na pomoč, tako da bomo skupaj zagotovili, da so vsi podatki v poročilu popolnoma točni. Če želite naše pomoči, vam jo bomo seveda ponudili. Govorili ste tudi o različnih pobudah, ki jih izvajajo komisija in OLAF pri boju proti goljufiji. Omenili ste naprimer strategijo komisije za boj proti goljufiji, na to sektorska strategija za boj proti uh, goljufiji, različne druge uh, strategije, pa tudi v državah članicah smo poskušali izboljšati stopnjo ozaveščanja uh, Eh, tako da spodbujamo oblasti držav članic, da spremejo nacionalne strategije za boj proti uh, eh, goljufi. Imamo tudi usposabljanje, naprimer tudi uh, na temo sistema upravljanja komisije. Ta sistem uh, upravljanja z nepravilnostmi bo nadgrajen, sedaj bomo dobili peto eh, različico. Gre za detekcijo potencijalno eh, problematičnih področji, pri tem lahko sodelujemo tudi z organi pregona, in eh, izboljšamo sodelovanje med državami članicami. Posledica je ta, da so države članice po našem mnenju izboljšale svoje zmožnosti za detekcijo, za zaznavanje. Izboljšale so tudi sisteme poročanja po našem mnenju, tako sedaj upravljajo boljše delo. Povečanje pri uh, zaznanih nepravilnostih je po mojem mnenju pozitiven element in tudi tega ste se nekateri dotaknili v eh, tej razpravi oziroma v prejšnji razpravi. To za nas ni nujno znak eh, više stopnje goljufi. Ne, gre za to, da države članice dejansko v večji meri prispevajo k zaznavanju nepravilnosti, zaznavanju goljufi eh, v različnih oblikah. V tem kontekstu bi rada omenila Eh, še program Herkul, to je eh, program za boj proti goljofiji držav članic eh, in ta program je bil zelo uspešen leta 2014. V vašem poročilu ste ga omenili. Proračunska sredstva so seveda omejena v okviru finančnega sistema, finančne seme, ki jo imamo. Vedno več držav članic pa prosi za sodelovanje, tudi stopnja sofinanciranja je sedaj višja, še posebej kar se tiče tehnične pomoči. Na splošno, kar se tiče dejavnosti na področju dohodkov, imamo boljše skupne operacije s starinskimi organi v državah članicah. To je za nas prav tako znak eh, okrepljenega sodelovanja z državami članicami in to v zelo praktični obliki. Dovolite mi, da omenim eh, še eh, zakonodajne predloge, ki so trenutno v pripravi. S temi želimo ukrepiti boj proti goljufiji na evropski ravni. Omenili ste tako imenovano direktivo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije in popolnoma se strinjamo z vami, gospod eh, poročevalec, da je treba tudi DDV vključiti v to direktivo PIF. In eh, so zakonodajalca morata čim prej priti do končne odločitve. Posvetovali smo se tudi z našo eh, pravno službo in v zadevi Tariko je sodišče zelo jasno razsodilo. To nam je v veliko pomoč. Sodišče namreč pravi, da je DDV eh, del finančnih interesov Evropske unije, kar pomeni, da mora biti tudi del direktive PIF, drugače delamo korak nazaj. Tudi vprašanje javnega toživstva Evropske unije je zelo pomembno. Strinjamo se z vami, gospod poročevalec, ni pomembno zgolj to, da čim prej dosežemo kompromis, kot pravi vaše poročilo. Še bolj pomembno je, po našem mnenju seveda, da ta kompromis zagotovi dejansko dodano vrednost, kar se tiče zaščite finančnih interesov Evropske unije. In to dodano vrednost lahko zagotovimo zgolj, če bo Evropsko toživstvo dejansko evropsko, če bo lahko delovalo neodvisno in. Eh, učinkovito. Računati moramo na podporo Evropskega parlamenta. Kar se tega tiče. Hvaležni smo uh, vam za vašo podporo v odboru KONT. Ne gre zgolj za podporo v odboru LIBE, gre za uh, finančne interese in ta odbor mora to obravnavati. Ko obravnavamo trenutna pogajanja v uh, svetu, uh, pa smo malce zaskrbljeni, po našem mnenju še nismo v zadnji fazi, ta pogajanja so zelo zahtevna in paziti moramo, eh, da ne bo šlo kaj po zlu. Še dve točki bi rada izpostavila, točki, ki eh, ste jih izpostavili že vi v razpravi. Omenili ste poročilo o boju proti korupciji, to je odgovornost generalnega delegata Home, kot veste, je komisija sama dejala, da bo predstavila poročilo leta 2016, morda je to malce uh, zgodaj oziroma bo to v prvi polovici leta 2016, ne vem, bomo videli, ampak odločeno je bilo, da bo poročilo pripravljeno vsaki dve leti. Komisija pač razpolaga z omejenimi viri. Še nekaj bi rada omenila. Omenili ste tudi javna naročila. To je izjemno pomembno področje, na katerega pazi tudi komisije. Imamo eh, eh, zanimiv predlog eh, podatkovne baze, kar se tiče področja javnih naročil. Pozitivno gledamo na takšne predloge, morda bomo razvili okrepljen sistem IMS, Nočemo namreč imeti preveč različnih podatkovnih baz, ki se prikrivajo. To bomo obravnavali in to na pozitiven način. In ne na zadnje še naslednji gospod poročevalec in eh, gospa predsednica, če dovolite. To je tudi zadnje poglavje, ki se tiče Olaha. Brez dvoma veste, da Olaf in eh, nadzorni Eh, odbor s podporo podpredsednice Georgijeve eh, delata za to, da bi dosegli dogovor o eh, pogojih za delo do konca leta. Mislim, da smo na pravi proti, poti, upamo, da se bo vse dobro izteklo. Hvala za pozornost. Hvala. To bomo prav gotovo storili. Na koncu pa še gospod vrčevalec, kolega Javor. Chair, all... Najlepša hvala, gospa predsednica, in hvala vsem poročevalcem v senci ter eh, predstavnici Olafa za eh, vaše prispevke eh, k razpravi in k osnutku poročila. Mislim, da smo zedinjeni, kar se tiče izboljšav poročila. V naslednjih dneh in tednih se bomo lotili prav te naloge. Dovolite mi, da se odzovem na specifične vprašanja in komentarje, ki ste jih podali v razpravi gospoda Vona ni več v dvorani, ampak zdi se mi, da je vseeno zelo pomembno, da upoštevamo tudi vidike odbora regi. Kohezijska politika je v sami srčiki eh, naših dejavnosti na področju boja proti eh, korupciji. Glede tega se strinjam z gospodom eh, Vonom. Veselimo se mnenja odbora regi. Zelo pomembno je, da smo izjemno natančni in izjemno strogi, kar se tiče porabe evropskih sredstev, na področju kohezijske politike. Gospa Pitera je omenila uh, vprašanje preiskovalnega novinarstva. No, seveda se strinjam, da je to zelo občutljiva tema. Neodvisnost novinarjev je namreč uh, izjemno pomembna tema. Vseeno pa se mi zdi, da že obstajajo programi znotraj finančne scheme Evropske unije, uh, iz katerih se lahko napajajo nevladne organizacije in pa novinari in tako dobijo podporo Evropske unije. Pri teh schemah pa seveda eh, zahtevamo tudi spoštovanje njihove neodvisnosti. Če želimo to doseči, potrebujemo zelo natančno, zelo specifično strukturo, ki zagotavlja neodvisnost novinarjev, kot smo videli pa v primeru škandala LuxLeaks, je izjemno pomembno, da uh, eh, se pri boju proti goljufiji in uh, korupciji osredotočimo tudi na prispevke preiskovalnih novinarjev. Na to vprašanje zadeve Tariko res gre za uh, zaščito finančnih interesov, ne neposredno za tole temo, ampak kot je dejala gospa Hoffman, je sodba sodišča v primeru uh, Tariko jasna, DDV je del lastnih sredstev Evropske unije. To je zelo pomembna ugotovitev in zato se sklicujemo na zadevo Tariko. Komisija bi se morala torej bolj osredotočati na vprašanja v zvezi z DDV na podlagi zadeve Tariko. DDV je del vlastnih sredstev in zato se moramo osredotočiti na eh, primankljaje, kar se tiče eh, dohodkov z naslova DDV in na goljofije na tem področju. Na to komentarje gospoda Perinskega, o tem sva se že pogovarjala, strinjam se, da so nepravilnosti včasih goljofijeve, včasih ne obstaja jasna razlika med tema dvema tipoma eh, nepravilnosti. Včasih gre zgolj za vprašanje birokracije. Omenil sem, da nimamo neke jasne birokratske strukture, ki bi veljala eh, naprimer že samo za eh, razpise na področju kohezijske politike. Po drugi strani pa imamo še eno težavo in to so nacionalne institucije, nacionalne strukture eh, upravljanja z evropskimi sredstvi. Včasih se nam res zgodi, da nepravilnosti, ki niso nujno goljufive, vseeno odražajo sistemske težave eh, pri porabi evropskih sredstev in eh, pri upravljanju z evropskimi sredstvi znotraj držav članic. Tudi če določene nepravilnosti niso nujno goljufije, vseeno pokažejo na sistemske težave, ki bi jih morali odpraviti. Omenili ste tudi 12. odstavek, čez da je treba razlikovati med kohezijskim skladom in kohezijsko politiko. Popolnoma prav imate. Poskušali smo čim bolj razjasniti uh, ti dve kategoriji, lahko pa se seveda še bolj potrudimo, če želite. Teh 660 odstotkov se seveda nanaša na kohezijski sklad in to je zgolj del celotne kohezijske politike. Pripričan pa sem, da bomo lahko prišli do eh, prave obeseditve, do prave formulacije, tako da bo vse jasno kot bili dan gospod Pirinski in tudi nekateri drugi govorniki, med drugim gospod Ali eh, in še nekdo drug, ste izpostavili kazanje s prstom na nekatere države članice. In sklicevanje na določene podatke. Eh, pri tem pa včasih pozabimo na nekatere druge države članice. No, kot veste, te naloge niso vedno preproste. omeniti moramo tudi neposredne primere, direktne primere, konkretne primere. Strinjam se, da moramo biti čim bolj eh, uravnoteženi, ne smemo se osredotočiti zgolj na nekatere države članice in pripričan sem, da bomo v naslednjih pogajanjih našli pravo ravnoteže med eh, omembo konkretnih primerov in eh, neupravičenim kazanjem s prstom na uh, nekatere države članice. Strinjam se z vami, strinjam se. No, kaj ste še povedali? Gospa Hoffman je dejala, da raztoče število nepravilnosti eh, morda odraža uh, Eh, boljši nadzorni mehanizem. To je možno, upamo, da, to, eh, da je to tudi res, ampak eh, obstaja tudi možnost, da je vedno več primerov, zato ker je vedno več nepravilnosti. Ne vem, moja država je lahko primer česa takšnega in morda situacije niso popolnoma enake v vseh državah članicah, ampak vsaj v nekaterih državah članicah je vedno eh, večje število nepravilnosti realnost. To ni zgolj statistični fenomen, to je dejstvo. Tudi to je treba upoštevati. Mislim, da bomo lahko zbrali vse vaše komentarje in eh, vaše prispevke. Eh, na podlagi teh pa bomo na to poskušali izboljšati poročilo. Čakamo tudi na vaše predloge sprememb. Upam, da bomo uspeli na, na koncu doreči dobro eh, besedilo, da bomo imeli dobro rešitev. Mislim, da eh, se vsi strinjamo glede osnov, glede glavne ideje, sedaj pa nas čaka še nekaj več dela, tako da bomo na koncu imeli poročilo, ki eh, ga sprejemajo in podpirajo vse politične skupine. Najlepša hvala, gospa predsednica. Toh, um... Eh. Hvala lepa. No, zdaj pa me je že malce strah, da smo tudi mi med tistimi, ki probleme pometamo pod preprogo, ne pa da bi jih dejansko imenovali. Obzoriti želim na naslednje. To poznamo iz letnih poročil računskega sodišča, seveda pa to poznamo tudi iz podatkov komisije. Nekatere države članice imajo več težav kot druge. Na področju kmetijstva je to jasno, na področju kohezijske politike je to jasno. Torej, če gre za nepravilnosti, so to lahko napake. In nizke stopnje napak v državah članicah so že nekaj, kar bi morali preučiti. Zdaj vse obravnavamo enako, ne imenujemo pa več nikogar. Imam nekaj proti temu, zato ker želijo vsi, oziroma nekateri, probleme preložiti na EU, ampak Evropska unija je skupek držav članic. In potem pride do te erozije, ki je ne potrebujemo, kaj te Evropska unija je potem grešni kozel in tega si ne zasluži. Lepo bi bilo, če bi imeli bolj ciljno usmerjen pristop. Ne zato, da bi izpostavili določene države članice, ampak da bi zadeve izboljšali. Hvala italijanskemu kolegi, da ne zanika tega, da ima Italija velike probleme, kot tudi nekateri drugi. Hvala lepa za to. Različne stopnje problemov v državah članicah. Tega se ne bomo mogli kar tako rešiti, da o tem naprimer, ne bi govorili. Ne, probleme moramo izpostaviti in jih obravnaviti. To je bil vedno del strategije za reševanje problemov komisije, In eh, res moramo skrbeti za to, da bomo države članice s problemi bolje opremili za to, da bodo lahko izpolnjevale evropsko pravo. Zato mislim, da je pristop v osnovi pravilen. Gre za pristop, ki mu sledimo že več let. Ta linija je dovoljena, ampak eh, opozarjam vas, da ni dobro, da vse obravnavamo enako in da smo dobrodušni do vseh. Mislim, da to ni dobro, zato ker obstajajo različni problemi v različnih državah, članicah. Dobro, toliko o tem. Zdaj bomo nadaljevali z dnevnim redom in sicer posebno poročilo. Ne, se opravičujem, prava predsednica. 30. november ob 12. je rok za vložitev predlogu spremembe in tokrat je res 30. november posebno poročilo 11.2015 gre za sporozume o partnerstvu v ribiškem sektorju, poročevalec je gospod Celer. Gospod Kinšt je pristojni član Evropskega računskega sodišča. Izvolite. Thank you, uh, Madam Chair and honorable members of the committee. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala za priložnost, da ste mi dali, da lahko predstavim to poročilo tukaj. Hvala gospodu Celerju za dober in vseobsežen dokument. Če bomo partnerstva o ribištvu izvajali tako, kot je treba, lahko spodbujamo trajnostno ribištvo, seveda pa lahko zagotovimo tudi velike prednosti za floto Evropske unije, pa tudi za države, partnerke. Sporazumi so namenjeni ribarjenju samo tistih staležev, kjer obstaja presežek. Evropske ribolovne ladje lahko ribijo, ribarijo v tujih vodah, ob podpori seveda drugih vlad. Upoštevati pa je treba, ali komisija dobro upravlja upravlja sporozume o partnerstvu v ribiškem sektorju. Govorimo o ribolovnih možnostih in o finančnem prispevku, o spremljanju ulova ter o izbiri in nadzoru nad ukrepom, ki so sprejeti v tem okviru. V reviziji smo ugotovili, da so sporozumi o partnerstvu v ribiškem sektorju v splošnem dobro upravljeni, vendar obstaja več področji, kjer bi upravljanje lahko še izboljšali. Glavni elementi so naslednji, tisti, ki bi jih lahko izboljšali. Prvič, ribolovne možnosti, to je referenčna tonaža. V zadnjih protokolih so te vsote više od ulova v zadnjih obdobjih in zaradi tega prihaja do neizkoriščenih možnosti. Finančni prispevek EU je plačen v celoti, ne glede na izkoriščene ribelovne možnosti, zato je cena na enoto na tono večkrat višja od tiste, ki jo Evropska unija pripravljena plačati v pogajanjih. Drugič, uredba določa, da lahko plovila lovijo samo presežne staleže, vendar dvomimo, ali je mogoče te presežke ustrezno izračunati, zato ker ni na voljo dovolj podatkov o ribolovnem naporu in o staležih rib, niti pa ni informacij o tem, kaj počnejo druge flote v vodah zadevne države. Tretjič, točnost podatkov v zvezi z ulovom je ključnega pomena v zvezi z ugotavljanjem problemov. Tako bomo lahko sprejeli tudi obveščene odločitve ali pa naprimer ocenili presežek. Prav tako lahko tako izračunamo ustrežna plačila. Ugotovili smo več razlik med podatki, ki so jih zagotovile naprimer države članice, komisija in protokol sam. Zato sklepamo, da so podatki o ubo, ulovu rib nezadostne. Na koncu smo ugotovili še tudi to, da komisija nima nadzora na tem, kako države porabljajo sklade za sektorsko podporo. V nekaterih primerjih je bilo ugotovljeno, da so države sredstva porabljale drugače, kot je bilo dogovorjeno s komisijo. To predstavlja tveganje za učinkovitost komponente sektorske podpore, še posebej, če se denar porablja za dejavnosti, ki niso v skladu s prednostnimi nalogami Evropske unije glede izboljšanja lokalnih ribolovnih zmogljivosti. To moramo rešiti, če želimo, da bodo sporazumi o partnerstvu prispevali k trajnostnem ribištvu v partnerskih državah. Seveda pa moramo zagotoviti, da bo naša zonanja flota ostala dejavna. Zato vključujemo tri priporočila, zato da bi izboljšali sporozume, da bi izboljšali upravljanje in da bi podprli tudi prizadevanje na podporu sektorjev in sektorske podpore. Hvala. Gospod Celer, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala računskemu sodišču, da so se spopadli s to temo gre za sporozume o partnerstvu v ribiškem sektorju. Od leta 1982 imamo mednarodni sporozum na področju morja. 200 mil od držav obstaja izključno območje za te države, tam lahko gospodarijo in če ribiške flote drugih držav želijo ribariti v teh vodah, potem morajo dobiti ustrezna dovoljenja in si pridobiti te pravice. Komisija je v imenu držav članic prevzela to nalogo. 14 podobnih sporozumov je sklenjenih, 70 milijonov znaša volumen, še dva sporozuma sta v teku pogajanj. Zanimivo je, da je prišlo do mm, zamud, sporozum za Mauretanijo, tam gre za velike vsote, za 70 milijonov. Mauretaniji naj bi plačali toliko denarja, zato da bi lahko lovili tudi v vodah. Mauretanije ne gre samo za eno vrsto ribe, gre za dragocene ribe, ki zagotavljajo veliko zaslužka, naprimer tun ali mečerica. Gospod Kinšt je omenil cilje, cilje ki naj bi jih poskušali doseči, torej trajnostno ribištvo, trajni staleži, razvijanje lokalnega ribolova in tako naprej. V tem primeru moram povedati naslednje. Prebral sem poročilo in eh, poročilo je zelo napeto, ampak pri teh eh, ciljih bi morali vedno zapisati, bi morali, nek pogojnik. Kaj ti cilji niso mm, doseženi in ne odražajo eh, besedila. Vprašanje je, kako bomo to storili. Evropska flota vključuje 335 plovil in 86.283 ribolovnih plovil je prijavljenih v Evropski uniji. Manj kot en odstotek ribiške flote je torej del ribiške flote Evropske unije. 18 odstotkov imajo pa zmogljivosti ulova in 70 odstotkov uh, napora, 15 odstotkov ulova predstavljajo, zaposlenih pa je tam 4 odstotke ljudi. Gre za zelo učinkovita podjetja, zelo učinkovite organizacije. Ne, tukaj ne govorimo o nekih manjših obalnih ribičih. tudi število držav izvora, iz katerih prijavljajo eh, te flote, je zelo omejeno. Zelo malo držav članic sodeluje pri tem. Gospod Kinšt je omenil tudi to, da je te cilje težko preverjati, težko nadzorovati, tako kot smo jih zdaj opredelili. Pre, prekomern ulov oziroma lovljen lov samo presežnih zmogljivosti, ne vem, kako bi lahko to opredelili. Izplačilo pavšala, to pomeni, da večkrat plačamo več, kot bi morali. Del vsot, ki so plačane tem državam, gre neposredno v proračun zadevnih držav in včasih je to precej obsežen del proračuna. Vendar ta denar bi moral biti namenjen vsaj deloma temu, da bi razvili priobarni ribolov, zato da bi prispevali gospodarskemu razvoju teh držav. V kolikšni meri je to mogoče realizirati, ne vem. Mislim, da nimamo ustreznih podatkov o tem. Seveda, pri velikih držav, pri veliko teh držav, v bistvu sploh ne gre za države, to niso demokratične države, ki spoštujejo človekove pravice ali si delijo naše vrednote pri nekaterih teh držav se je že zgodilo, da se razvojna pomoč ne izplačuje več, zato ker je bilo ugotovljeno, da se ta denar, se sredstva uporabljajo za druge namene. plačila v okviru teh sporozumov o partnerstvu v ribiškem sektorju pa tečejo naprej. Lepo bi bilo, če bi različne politike Evropske unije bolje uskladili, kajti. Ribiška politika bi se morala povezati z razvojno politiko ko gre za plačila za pravice do ulova. Gospod Kinšt je omenil tudi to, da se plačila večkrat izvedajo vnaprej, ulova pa potem ni dovolj oziroma ulov ne ustreza dogovorjenemu volumnu ali dogovorjeni količini. Vsi vemo, da je 85 odstotkov ulova tuna v rokah Japoncev. Veliko tunov, ki se jih ulovi v sredozemlju, se ne poje v Evropi, ampak na Japonskem. Tam je mogoče, to je mogoče razumeti, ampak v Evropi bi lahko dosegli več, više cene. mislim, da bi bilo dobro, da bi poskrbeli, da tiste ribe, ki so namenjene evropejcem, ne končajo na japonskem. In uh, plačali bi lahko za te ribe, ne pa da plačujemo državam, zato da lahko govori, lovimo v njihovih vodah. Veliko je priporočil Evropskega računskega sodišča. Sam sem bolj zmeren, če bi bilo samo po moje, bi bili bolj drastični, ampak eh, dobro, treba je pač verjeti v najboljše pri ljudeh. Ne bi več plačevali paušala, ampak eh, bi plačevali na osnovi dejanskega ulova. Zato je treba zagotoviti ustrezen nadzor nad ulovom, to že obstaja, zato da bi dejansko dobili upogled v to, kakšno je stanje ribjih staležev. Tun je ogrožen povsod po svetu, prav tako so na rdečem seznamu vrste tuna. Mislim, da bi morali politike Evropske unije na tem področju tudi bolje uskladiti. Dobro, to je za enkrat vse. Hvala. Gospod Johnson, GD Mare, v imenu komisije, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospod Kinšt. Hvala, gospod poročevalec. Na začetku želim povedati, da komisija pozdravlja to poročilo. To je uravnoteženo poročilo, pošteno poročilo. Pozdravljamo izjavo da so sporazumi v splošnem upravljani dobro, seveda pa ne menimo, da lahko zaspimo na lovorikah, obstajajo določeni elementi, ki bi jih lahko izboljšali in izboljšanje trajnostnega ribištva v partnerstvih v ribiškem sektorju je nekaj, s čimer se že dolgo ukvarjamo. Poročilo je preučilo štiri sporazume. Vsi štiri sporazumi so bili izpogajani pred reformo skupne ribiške politike. Zato smo začeli izvajati reformo politike in zonanja razsežnost je eden od stebrov skupne ribiške politike in tudi ta stebr smo reformirali. Dva sporazuma sta bila sklenjena po starem modelu in dva za Sešele in za Mauritanijo pa sta že predvidela določene elemente reforme reforma skupne ribiške politike je uvedla določena načela in določene prakse, ki se jih priporoča v tem poročilu. Na nek način smo torej že začeli izvajati ukrepe, v zvezi s katerimi oziroma ki jih želite videti v tem poročilu. Zagotoviti želimo trajnostnost in urednost za denar. Posvetiti se želim določenim elementom, ki jih je izpostavil gospod Kinšt. Povedati želim, kako mi obravnavamo te elemente. Sodišče skrbi upravljanje podatkov, sektorska podpora in sklepanje sporozumov. Kar zadeva pogajanja, tukaj obstajata dve razsežnosti in sicer urednost za denar in vprašanje lova preseška. Urednost za denar. Želimo si zagotoviti čim boljšo vrednost za denar, najboljšo, ki jo lahko. Ampak ti sporazumi so izpogajani. Tukaj nismo v tisti dinamiki, v kateri se pogosto znajdemo, torej odnos donator in prejemnik. Ne, to je nekaj, kar se odvija v okviru konvencije Združenih narodov o pravu morja in tam je navedeno, da država zagotovi dostop do presežnega staleža v zameno za finančni prispevek. To je to. To združimo z sektorsko podporo, sektorsko podporo, ki jo zagotovimo, pa je namenjena temu, da poskrbimo, da dejavnosti, ki jih izvajamo mi in tudi druge flote, tečejo na trajnosten način. Slišali smo, da ribolovne možnosti niso v celoti izkoriščene. Imamo specifičen mehanizem za pogajanja. Gre za referenčno tonažo. Referenčne tonaže ne vidimo tako, kot ste jo predstavili vi. Referenčna tonaža ni kvota. Referenčna tonaža je največji znesek, ki ga je mogoče, največja, količina, največja količina, ki jo je mogoče izkoristiti. Ni pa referenčna količina, gre za količino, ki je izračunana na osnovi preteklih ribolovnih dejavnosti in temelji tudi na projekcijah za prihodnje ribolovne napore, temelji tudi na informacijah deležnikov in seveda na informacijah znanosti. Na osnovi tega pripravimo referenčno tonažo in pri uporabi referenčne tonaže, potem izračunamo tudi plačilo. To je del pogajalskega procesa. Naši partnerji iz tretjih držav potrebujejo neke vrste gotovost. Če bi jim rekli, da bomo samo prešteli ribe, ki jih ulovimo in jim plačali samo za to, bi partnerske države to težko sprejele, kajti ta plačila predstavljajo del makroekonomske politike in zato potrebujejo neke vrste predvidljivost na daljši rok. Vseeno pa želim omeniti naslednje. V okviru reforme skupne ribiške politike poskušamo uravnotežiti plačila, ki jih plača EU in plačila, ki jih plača industrija. V preteklosti je proračun EU predstavljajo 65 odstotkov plačil, industrija pa 35 odstotkov. V zadnjih protokolih EU podpira manj kot 50 odstotkov stroškov dostopa, industrija pa podpira več kot polovico stroškov dostopa. Torej. V zvezi s presežkom mislim, da se moramo zavedati, da je presežek težko izračunati že v svojih vodah, kaj šele v vodah tretje države. Pri številnih sporazumih govorimo o tunu. Ko govorimo o tunu, govorimo o vrsti, ki je zelo migratorna. To pomeni, da presežek en mesec morda obstaja, drugi mesec pa presežka več ni. Ko ocenjujemo presežek, sodelujemo z lokalnimi organizacijami za upravljanje z ribištvom. To so organizacije, ki so odgovorne za upravljanje staležev rib, tako na odprtem morju, kot za tiste države, ki sodelujejo v teh organizacijah in v teh tretjih državah, torej v ekskluzivnih ekonomskih conah. Zadev torej ne preučujemo na ravni posamezne države, ampak na osnovi regionalne situacije. Ko določimo referenčno tonažo, si pogledamo regionalno stanje in na tak način predcenimo trajnost. Komentarje v zvezi s sektorsko podporo. Najprej želim povedati, da sektorsko podporo obravnavamo kot ključno orodje za to, da tretjim državam pomagamo razviti zmogljivosti za trajnostni ribolov. To pomeni, da pomoč pri upravljanju lastne flote, pomoč pri upravljanju flot eh, globalnih akterjev, ki bi pač radi ribarili v teh vodah, pogajanja, ki jih imamo s tretjimi državami, pomenijo, da mi prav gotovo nismo edini, ki želimo skleniti sporozume z njimi. Vedno znova poskušamo izboljšati sektorsko podporo V okviru reforme skupne ribiške politike smo politiko poskušali narediti bolj učinkovito. Vsa ta načela so zdaj vključena v zadnje protokole. Poskrbeli smo, da se ločuje med plačili za dostop do sredstev in plačili za sektorsko podporo, gre za razvezavo. V preteklosti je šlo samo za en prispevek, ki je pokrival oboje. Poleg tega poskušamo okrepiti pogojevanje sektorske podpore, zato da bi zagotovili, da cilji, ki so določeni, ostanejo izpolnjeni in če cilji niso izpolnjeni, potem sektorske podpore več ni. Ne morem reči, ali lahko rečem, da smo za Sešile, Mozambik, Komore, Mauretanijo in Gabon prekinili plačila, zato ker nismo bili zadovoljni z napredkom na področju sektorske podpore. Sektorska podpora, še nekaj v zvezi s tem, pripravili smo niz smernic, ki zagotavljajo načela v zvezi z določenim ciljev in tako naprej. In to se upošteva pri vseh sporozumih o ribiškem naporu. Podatki o mm, ribolovu so zelo nezanesljivi in zbiranje podatkov poteka v več fazah. Ko dobimo podatke iz držav članic, so prvi podatki začasni podatki. Podatki postanejo trajni šele kasneje. Na osnovi trajnih podatkov potem izračunamo sporozume, te podatke pa morajo potrditi znanstveni organi v zadevnih državah članicah, O tem pa govorimo tudi s partnerji v znanstvenih odborih. Od leta 2011 v GD Mare delamo na tem, da, izboljš da bi izboljšali podatke. Imamo projekt, ki se imenuje projekt za integrirano upravljanje z ribiškimi podatki. To vključuje uporabo infrastrukture informacijske tehnologije in odpravljamo nekonsistence na področju podatkov. Prav tako imamo memorandum o razumevanju z Eurostatom, zaradi česar lahko z njimi bolj tesno sodelujemo in odkrivamo razlike med podatki, ki jih dobimo mi in ki jih dobijo one. Preden sklenem, želim povedati samo nekaj še o sodelovanju. Lepo prosim, zaključite. Zaključite, prosim, zato ker nam zmanjkuje časa. Dobro. Koherenca z drugimi politikami EU je nekaj, kar je vključeno v osnovno uredbo skupne ribiške politike. Reforma je začela veljati 1. januarja leta 2014. In v vseh nedavnih sporozumih je vključena tudi klauzula o človekovih pravicah. To pomeni, da je sporozume mogoče suspendirati, če pride do kršitve človekovih pravic. In ta klauzula temelji na sporazumu iz Kotonuja. Povedati želim še, da se strinjamo z analizo sodišča, sprejemamo tudi priporočila za komisijo, je to nekaj, kjer neprestano delamo in mislim, da bomo zadeve izboljšali. Hvala. Ja, Hvala lepa. Računsko sodišče, želite še enkrat besedo? Gospod Kinšt, gospod Kinšt, izvolite. Hvala lepa. Samo nekaj komentarjev. Strinjam se z komisijo. Razvezava sektorske podpore je prav gotovo izboljšava, 50 odstotkov plačil predstavlja ta sektorska podpora in to je zelo dobro. V poročilu v zvezi s plačili nismo želeli biti preveč kritični, ampak v zvezi s preseškom smo pač želeli določiti, da bi to čim bolj izkoristili. Nekatere vrste so zelo migratorne in to je mogoče razumeti. podariti želim, da bi pristop Evropske unije lahko bil dober zgled za druge in tudi druge države bi lahko sledile, naprimer, Evropski uniji pri tem, kako sodelujemo z organizacijami za upravljanje oceanov, naprimer, kar zadeva referenčna tonažo. Če bi bila razlika 10 ali 20 odstotkov, med dejanskim ulovom in referenčno tonažo, bi to ne vzbudilo skrbi, ampak pri nekaterih primerjih je bila razlika res velika. Po našem mnenju to ni dober primer učinkovitosti, kajti pošaljna vsota, ki je plačana državi, potem ni povrnjena v tem smislu. Obstajajo torej točke, kjer bi zadeve lahko izboljšali, ampak eh, To je vse zaenkrat. Hvala, gospod poročevalec. Izvolite. Hvala, gospod poročevalka. Mislim, da moram reči, da sem še vedno nezadovoljen. Seveda komisija se trudi po najboljših močeh pri sklepanju sporozumov o partnerstvu v ribiškem sektorju. Seveda države članice želijo rezultate, želijo si, da bi lahko ribiške ladje poslale v tiste vode, ampak eh, mislim, da bi morali države članice tudi malo pritisniti. Mislim, da bi države članice morale sprejeti svoje obveznosti, če želijo ribariti v teh vodah, kako je reklo računsko sodišče. Povedati želim, da tukaj ne gre za majhne ribiče, ampak za zelo dobičkonosno industrijo. dobiček je res visok na globalni ravni, zato lahko ugotovimo, da skupnost plača, ampak korist imajo podjetja v državah članicah, ki dejansko izvajajo ribolov. Bil sem v Maroku, videl sem, kaj se je zgodilo. Tam sem bil v pristanišču, manj, manjšni ribiči niso šli na morje. Prašal sem jih, zakaj. Rekli so, ker pač tam ni več ničesar. 30 milijonov plačamo in rekli so, da velika podjetja pač polovijo vse. Bil sem še na eh, nekem drugem sestanku, kjer smo govorili s šefom Atalante na obali Somalije. Rekel je, da se ne bori več toliko proti piratom, ampak toliko, ampak se bolj bori proti velikim ribolovnim plovilom, ki pač lovijo vse povprek. V Pacifiku smo imeli zadnje zasedanje EU AKP, govorili smo v, o tunu, slišali smo pomisleke, da ta vrst rib ne bo preživela naslednjega desetletja. Vem, da se komisija trdo pogaja tukaj. Države, ki so prizadete, so države, ki so otoške, poskušajo prepričati države, da bi bile bolj učinkovite glede nadzora, zato da bi dejansko ugotovili, kakšno je realno stanje, kakšni so realni staleži. Odgovor je bil, da bi morali za tri leta prekiniti sporazume seveda tudi drugi lovijo povsod po svetu. Mi smo formalizirali, formalizirali določene cilje, drugi pa se teh ciljev nujno ne želijo držati. Mauretanija, ruske in ukrajinske ladje lovijo pod mauretansko zastavo, velja torej za lokalne. Um, ladje, zato je zadeva bolj zapletena. Mislim, da bi morali preučiti ne samo tehnično uh, in pravno podlago, tudi v odbor za ribištvo bi morali zadeve še enkrat preučiti. Seveda moramo pomagati tudi svoji ribolovni floti, ampak na osnovi zanesljivih podatkov. In vsak uh, mora plačati pač za tisto, kar ulovi v Evropski uniji. Storiti moramo zato, da bodo tudi naslednje generacije imele ribe in da jih bodo lahko lovile in jedle. Hvala. Ja, Najlepša hvala. No, brezposelni ribiči so zdaj na poti v Evropsko unijo kot begunci. Tudi sama menim, da je treba to politiko budno spremljati in zato smo tudi pripravljeni. Na to povabili smo na to tudi kolege z odbora za ribištvo. Hvala gospodu Kinštu za poročanje in prisrčna hvala tudi predstavniku komisije. Zdaj pa moramo nadaljevati. Posebno poročilo številka 12 skozi 2015 o podeželskem gospodarstvu temelječem na znanju. Poročevalka je gospa kolegica Kadenbach. Pri Tu pa imamo tudi pristojnega člana Evropskega računskega sodišča, gospoda Kinšta, ki mu kar dajem besedo. Again, hvala še enkrat, gospa predsednica, in hvala za priložnost, da vam predstavim posebno poročilo zdaj z področja razvoja podeželja. Naj najprej čestitam gospe Kadenbach za zelo učinkovit delovni dokument. Izobraževanje, usposabljanje in nasploh prenos znanja je prednostna naloga, ki je visoko na seznamu prednostnih nalog Evropske unije. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja podpira izobraževanje in usposabljanje zato, da bi se ustrezno izvajala skupna kmetijska politika. Za trenutno obdobje 2014 do 2020 celotna javna podpora zato lahko preseže 4 milijarde evrov. V zaključek lahko povemo, da komisija države in države članice niso zagotovile dovolj podpore za eh, dejavnosti usposabljanja in svetovanja. Zato bi vas želeli upozoriti na glavne vidike, ki jih je treba po našem mnenju izboljšati. Prvič, ko gre za izbor dejavnosti usposabljanja, pričakujemo, da bo države članice najprej opredelile znanje in spretnosti, ki se jih pričakuje in ki jih potrebujejo eh, kmetijski eh, akteri. Zato potrebujejo ustrezne dejavnosti, ki jih je treba opredeliti, torej usposabljanje. Smo pa ugotovili, da je ta proces temeljiv na ponudnikih. Namesto, da bi se države članice oprle na predloge za usposabljanje, so menile, da je vsakršno usposabljanje dobro in deležno in upravičeno do javne podpore. To povzroča ne samo tveganje financiranja neupravičenih dejavnosti, temveč tudi podvajanje dejavnosti usposabljanja, ki so na voljo na trgu eh, in včasih so druge dejavnosti cenejše. Gre za podporo z javnimi sredstvi, eh, ko je šlo za dejavnosti, ki so bile desetkrat dražje od tistih, ki so bile tudi dostopne na trgu. Prav tako smo opazili pomankanje transparentnosti pri izborih dejavnosti. in eh, tisti, ki so se s tem ukvarjali najdalj, so prejeli največ podpore. Drugič, tako kot velja tudi za druge ukrepe za razvoj podeželja, države članice niso storile dovolj, da bi zagotovile, da bi bili stroški usposabljanja razumni, preden so odobrile nepovratna sredstva. Uloge eh, za projekte niso bile popolne, da bi zagotovile ustrezno oceno učinkov. Prav tako so organi v svojih preglednicah niso ustrezno pregledali stroškov. Zato ni presenetljivo, da smo ugotovili, da so države članice izplačale preveč za dejavnosti usposabljanja in svetovanja, eh, ki niso bile ustrezno upravičene. Nekaj primerov plačila, ki niso bila zmanjšana, če ni bilo dovolj udeležencev, plačila na podlagi nezanesljivih seznamov udeleženih, eh, stroški za javno podporo bistveno višji, Eh, financiranje više kot dovoljeno in tudi vzpostavitev novih svetovalnih centrov, ki pravzaprav niso bili novi. Tretjič, prav tako je, je bilo paziti pomankanje informacij v zvezi s tem, kaj je bilo doseženo z uporabo javnih sredstev. Zato smo na tem področju smo opredelili predvsem dva problema. Pomankanje informacij kot, eh, v, obliki ne, v obliki povratnih informacij udeležencev, s čimer, kar se države članice niso oprle, da bi izboljšale storitve. Prav tako so bili krivi preveč enostavni kazalniki na podlagi informacij, ki so bile zbrane. V našem poročilu smo spregovorili o tem. Eh, saj so bile težave tudi na področju ocen kakovosti. Prav tako podatki, ki so bili zbrani, niso bili dovolj zanesljivi. Do sedaj sem govoril samo o državah članicah, mora pa tudi komisija ustrezno nadzirati države članice in njihovo upravljanje. Gotovili pa smo, da komisija ni izvedla specifičnih revizij teh ukrepov in se zato ni zavedala tega, kar smo mi, teh težav, ki smo jih mi opisali v poročilu. Zato sicer poraba ni eh, previsoka, vendar pa ni prinesla ustreznih rezultatov. Zato je potrebno boljše upravljanje. V poročilu sodišče zagotavlja priporočila, kako bi se bolje zagotovil izbor storitev in kako bi zagotovili boljšo stroškovno učinkovitost ter kako bi ustrezno spremljali in izvajali te dejavnosti. Hvala. Hvala lepa. Gospa Kadenbach, poročevalka, izvolite. Danke, Najlepša hvala. Hvala tudi računskemu sodišču in poročevalcu, oziroma pristojnemu za to področje gospodu Kinštu. Poročilo nas res lahko pretrese, moram pa povedati, da je ukrep sam po sebi izjemno pomemben. Rezultati poročila kažejo, da ukrepe sicer potrebujemo in da to vemo, vendar države članice ne izvajajo teh ukrepov ustrezno tudi število udeležencev oziroma udeleženk eh, na teh tečajih, ki se pogosto osredotočajo tudi na ženske ter upoštevajo politiko enakopravnosti spolov, so ukrepi, ki se jih ne nadzira. Prav tako se ne upošteva ustrezno ciljev te politike. Zato imamo pogosto občutek, da gre samo za nekakšen program zaposlovanja in usposabljanja, ki jih tisti, ki bodo v prihodnosti delali na tem področju, sestavijo sami. Tečaji se na to sestavijo in pogosto stanejo desetkrat več kot tisti, ki se jih lahko najde na trgu. In to kaže, da države članice nimajo zadostnega nadzora oziroma spremljanja eh, teh finančnih sredstev in kako se porabijo. Kot pa ste omenili, sem prepričana, da za podeželski prostor in tudi za socialni in gospodarski razvoj podeželja. Poleg kmetijstva in kmetijske proizvodnje potrebujemo tudi ponudbo znanja. Torej, to je tisto, kar v sektorju manjka. Tečaji so uperjeni neposredno na kmetovalce, podeželski prostor pa je vse kaj več kot kmetijstvo in mislim, da bi bilo to treba tudi ustrezno odraziti. V poročilu smo še dopolnili priporočila računskega sodišča z desetimi pozivi komisiji in državam članicam in kot ste sami dejali, večina je uperjena predvsem na države članice. Kritika računskega sodišča uh, se sicer dotika tudi komisije in sicer v zvezi s tem, da bi v prihodnosti morala komisija bolje prevzeti svojo odgovornost tudi na tem področju. Bistveni dejavnik pri primerljivosti, poštenosti in transparentnosti na tem področju pri eh, razpisih je tisti, da tega ni bilo. Torej, elementi razpisov so bili zastavljeni veliko preveč splošno in niso bili dovolj specifični. Takšne analize pa potrebujemo v prihodnje. Morda tudi boljše časovne upravljanje, da privrčujemo tudi na času. In morda še dve dopolnili, ki jih niste omenili, so, se pa meni zdijo pomembne. In sicer možnost, da bi v Evropski uniji, v državah članicah imeli priložnosti, da se učimo drug od drugega. Zdi se mi, da je pomembno to omeniti, da obstajajo modeli, ki delujejo dobro, dosež, ki dosežejo svoje cilje. Komisija in države članice pa se morajo zavedati tega, da bi bilo treba razviti institucionaliziran model, kako se učiti od dobrih projektov, od dobrih analiz, kako uporabiti njihove prakse in od tega imeti korist. Toliko na kratko. Hvala. Najlepša hvala, kolega Novakov. Najlepša hvala, predsedujoča. Gospa predsednica. Hvala tudi gospe Kadenbach za upravljeno delo. Zdi se mi, da je posebno poročilo Evropskega računskega sodišča eden ključnih elementov za naš odbor, kako usmeriti naš kompas in kako preučiti, v katero smer je usmerjena Evropska unija, kako se izvaja njen proračun. Imam nekaj predlogov za vaše poročilo, gospa Kadenbach pozneje pa bi pokomentiral še poročilo računskega sodišča na splošno. Prepričan sem, da vsi vemo, da gre za eno najbolj obsežnih proračunskih vrstic v proračunu Evropske unije. Samo za leto 2015 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja obsega več kot 18 milijard evrov če želimo uložiti ta sredstva s kar največjimi rezultati, morajo upravičenci biti ustrezno izobraženi. Morajo imeti dovolj znanja, da ta sredstva kar najbolje uporabijo. Evropska komisija pa bi morala državam članicam jasneje sporočiti in jim dati navodila, kako oceniti učinke in rezultate usposabljanja in dejavnosti svetovanja, da se izognemo izključno formalnemu poročanju o projektih in formalnemu poročanju ter naštevanju številk zneskov usposabljanj in številu udeležencev na tečajih. Potrebujemo dejanske rezultate teh projektov, ne pa samo število udeležencev in število usposabljanj. Države članice bi morale učinkoviteje uporabljati postopke javnih naročil, In če vprašate mene, sam verjamem, da bi morali razviti standardne postopke vsaj za javne razpise. Ne moremo namreč zagotoviti enakih pogojev, če imamo 28 različnih postopkov v 28 državah članicah, ko gre za javne razpise in javno naročanje. Države članice bi torej morale prejeti praktične smernice za izvajanje javnih razpisov, vsaj na področju razvoja podeželja in sklada za razvoj podeželja. In ne nazadnje, ko gre za izboljšanje mehanizma prenosa znanja in svetovalnih storitev, to bi morali izvajati brez prevelikega, pre, preveč obsežne birokracije, v državah članicah, pa tudi tu v Bruslju. Menim tudi, da potrebujemo nadzor, ki je osnovan na tveganju. Zdaj pa še nekaj besed na splošno o poročilu Evropskega računskega sodišča. Eh, se pravi, čujem pod čas nas preganja. Morda bi lahko splošni pripomoček spregovorili kdaj drugi, če je to mogoče, seveda. Kolega ali je naslednji na seznamu govorcev, ki ga tudi prosim, da je čim kralj. Hvala, gospa predsednica. Gospa Kadenbach, najlepša hvala za vaše poročilo. Povedal bi naslednje. Naše gospodarstvo sicer že temelji na znanju. To je dobra usmeritev. ukrepi svetovanja, prenos znanja. To sta dve zadevi, ki bi morali biti visoko na seznamu prednostnih nalog. Saj je to ključnega pomena za rast. Tu mislim predvsem na usposabljanje, izobraževanje in nadaljno izobraževanje. Vse to so izjemno pomembne pobude. Vendar na evropski ravni in na ravni držav članic na teh dveh ravneh bi morali izvajati ukrepe in sicer tako, da se v časovnici načrtovanja programov do leta 2020 postopki izboljšajo. Ugotovili smo, da situacija tu ni preveč rožnata. Na voljo je dovolj sredstev, 2,2 milijardi evrov sta namenjeni za omenjene cilje. Rezultati pa niso vedno najbolj zadovoljivi. Zakaj? Na voljo niso ustrezni postopki, kar so omenili že govorci pred menoj. prihaja do pomankljivosti pri javnih razpisih, eh, pri javnih naročilih in pogosto se plača bistveno več, kot pa bi za te storitve plačali na trgu. Omenil bi še naslednje. Zahtevki celotni postopki bi morali biti manj zapleteni. Ugotovili smo, da nekatere storitve stanejo bistveno več, kot bi smele, razpisi pa niso bili pripravljeni najbolje. Strukture upravljanja so prezapletene, zato tudi ukrepi posledično niso učinkoviti. Treba je razmišljati tako, da dosežemo rezultate, ko pripravljamo ukrepe. V zadnjem času smo ugotovili, da rezultati niso najboljši, niso zadovoljivi. Zato lahko nasplošno povem, da je delovni dokument gospe Kadenbach in poročilo računskega sodišča so do dokumenta, ki kažeta, da je treba ukrepe pripraviti bolje in se tako izogniti negativnim tendencam, jih preprečiti. Prenos znanja in svetovalne dejavnosti je nekaj, kar je treba spodbujati tudi v prihodnje. To so namreč dejavnosti in gospodarske panoge, ki zahtevajo kakovosten trud. Hvala. Hvala lepa direktor Longo v imenu Evropske komisije. Prosim pa vas, da se omejite na pet minut. Gospa predsednica, gospa Kadenba, gospod Kišt, dragi člani in članice tega odbora, gospe in gospodje, hvala za priložnost, da ste me danes povabili na vaše zasedanje, da se lahko izmenjamo mnenja o tem poročilu o prenosu znanja in svetovalnih dejavnosti. Komisija priznava in sprejema vsa priporočila, ki bodo gotovo prispevala k izboljšanju izvajanja teh ukrepov. Komisija se povsem strinja o pomembnosti teh ukrepov za trajnostni razvoj podeželskih območij in se strinja, da je treba zagotoviti izboljšano izvanje v državah članicah, kar je prineslo tudi boljše rezultate. Komisija je zavezana dosegi teh ciljev, posebej tako, da bomo zagotovili v postopku odobritev in spremembi programov za razvoj podeželja, da so ukrepi skladni s cili politik ter pravnimi zahtevami, kar vključuje tudi zanesljive analize potreb. Komisija tudi spodbuja izmenjavo dobrih praks, ko gre za dejavnosti mreženja. Odbori za spremljanje imajo redne sestanke, zagotavljamo pa tudi revizije. Ko bo to potrebno, bo komisija še naprej posodabljala in razširila trenutne smernice. Nameravamo tudi vnaprej zagotavljati obsežne smernice za obdobje 2014-2020 in programsko obdobje 2014-2020, kar vključuje tudi javna naročila in izvajanje storitev. O tem smo razpravljali ob različnih priložnostih v odboru za razvoj podeželja. Kar se tiče stroškovne učinkovitosti, bo komisija zagotovila specifična usposabljanja za upravne organe in plačilne agencije. Izvedla bo ocene izvedljivosti okrepov sodelovanja in spodbujala uporabo poenostavljenih stroškovnih možnosti. Zato imamo predvidene tudi revizije skladnosti. Tesno sodelujemo tudi z drugimi generalnimi direktorati, da zagotovimo dopolnjevanje med skladi Evropske unije in da se izognemo dvojnemu financiranju. To dosežemo predvsem tako, da sodelujemo in usklajujemo delovne postopke, imamo ustrezne sestanke med različnimi službami zagotovili bomo tudi smernice o izvajanju skupnih sistemov in eh, spremljanju leteh. Spodbujamo pa tudi izmenjavo dobrih praks v okviru Evropske mreže za razvoj podeželja. V skladu z zakonodajnim okvirom komisija sicer ne more naložiti obveznosti, da eh, se izvajajo da pridobimo poradne informacije iz eh, procesov spremljanja. Komisija se zaveda, kako je s profilom tveganja pri prenosu znanja in kako to upoštevati tudi naprej. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Kinšt, želite ponovno besedo? Gospa poročevalka. Ja, en herzliches dank. Najlepša hvala. Besede predstavnika komisije me hrabrijo, me pa zanima, ali bodo imele učinek tudi v državah članicah. Ja, ja, gospod Longo, ne vem, ali ste opazili, da imamo pogosto priložnost in zadovoljstvo sodelovati z vami, ko gre za programe za razvoj podeželja. Bes, Besede sicer ne zvenijo vedno najbolje, zato je že treba razmisliti, kako nadaljevati s tem programom, kaj storiti. Eh, mislim pa, da bo poročilo že primerno. Morali pa bi povzeti zadnja poročila Čunskega sodišča in ugotoviti, kako naprej. Najlepša hvala. Zdaj pa še zadnja točka na dnevnem redu in sicer študija, za katero gotovo potrebujemo malce več časa in sicer rezultati in učinkovitost financiranja železniške infrastrukture v Evropski uniji, za kar se porabljajo sredstva Evropske unije. Poročevalec je Markus Piper, študijo pa bo predstavil. In kar takoj vam dajem besedo. Um, Hvala lepa, sem Klaus Dolf sem eden izmed avtorjev študije o rezultatih in učinkovitosti financiranja železniške eh, strukture v Evropski uniji skupaj s kolegoma Wolfgangom Šadem in Wernerjem Rotengaterjem. Letos smo pripravili to študijo. Poskušal bom osvetliti naše delo v čim krajšem časovnem roku začel pa bi kar s tem, kaj učinkovitost pomeni. Kateri so tisti cilji, ki jih mora izpolnjevati politika financiranja železniške infrastrukture Evropske unije? V študiji smo navedli tri glavne cilje, ki jih opredeljuje tudi komisija. Najprej želimo zagotoviti trajnostni promet. Komisija želi zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 60 odstotkov ter zmanjšati število nesreč na nič do leta 2050. Druga večja točka, pomembnejša točka, je sprememba v modalnem deležu. Komisija si je zamislila 50 odstotkov potniškega in tovornega prometa, ki bi se preselil na uh, železniški promet do leta 2050. In še tretji cilj. potrebujemo ustrezno infrastrukturo, da zagotovimo to željeno spremembo. Brez močne železniške infrastrukture teh ciljev ne bomo mogli doseči. Kateri so evropski cilji? Spodbujanje notranjega trga, spodbujanje kohezije v državah članicah in v Evropski uniji. Vprašanje, ki se ga postavlja študija, je trojno. Prvič, Ali so naložbe v železniška omrežja, torej za odpravo oskih grl, grl ali so to naložbe, ki zares zagotavljajo te cilje Evropske unije na področju kohezije in notranjega trga? Drugič. Kakšni so bili rezultati preteklih in sedanjih programov naložb v železniško infrastrukturo? In še, kako učinkoviti so instrumenti financiranja železniške infrastrukture v Evropi. It doesn't work. We're just... Ne gre, bomo poskušali rešiti tehnične težave pri predstavitvi, medtem pa bom govoril kar naprej. Torej, učinkovitost reforme evropskih železnic. Tu smo opredelili vrsto korakov, ki jih je izvedla Evropska komisija že od leta 1990, slavno direktivo 440 skozi 1991. Temu je sledila vrsta železniških svežnjev od leta 2001 do 2006, v katerih eh, smo zahtevali ločitev upravljavcev infrastrukture in železniških prevoznikov, eh, poenostavitev in standardizacijo operativnih načinov v železnicah, odpiranje trga in dostop na trg, zagotovitev smernic za pristojbine za uporabo infrastrukture in tako naprej. Zadnji izmed teh korakov je ustanovitev ERE Evropske železniške agencije leta 2006. Četrti železniški svežen zanj pravkar tečejo pogajanja, na poti pa je morda še več železniških svežnjev. Dosežki evropske železniške politike. Seveda smo dosegli kar nekaj. 25 let je za nami in to je obdobje v katerem so se nekateri izmed ključnih elementov v železniškem sektorju spremenili. Prišlo je do ločitve med železniškimi prevozniki in upravljalci infrastrukture. Prišlo je do napredka pri interoperabilnosti, pri različnih standardih, pri postopkih za izdajo dovoljen. Evropski sistem za nadzor vlakov je zdaj že na voljo v drugi različici. Eh, proge in omrežja se širijo. Seveda pa smo bili priča tudi številnim naložbam v evropska prometna omrežja. Poleg teh dosežkov pa smo bili nedvomno priča tudi stagnaciji pri ključnih kanzalnikih, ki si jih je zamislila evropska železniška politika pri potniškem prometu ni bilo veliko sprememb, samo nekaj sprememb pri tržnem deležu in pri uh, obmejnih regijah. Pa tudi nekaj projektov je prineslo rezultate. Pri tovornem sektorju pa smo opazili še znižanje na področju modalnega deleža. Težave. Določene težave so specifične za železniški sektor, ki je star že skoraj 200 let. Obsega kompleksno tehnologijo, kompleksno organizacijo. Eh, pri železniških sredstvih imamo tudi dolgo življensko dobo, tako da sprememb ni moč tako hitro izvajati kot recimo na področju cestnega in zračnega prometa. Države članice imajo pri tem tudi pomembno vlogo, saj imajo pogosto protekcionistične politike, prav tako ima tudi Evropska unija pomembno vlogo v železniškem sektorju. Zaradi protekcionističnih politik pa imamo nizke deleže na trgu, da bi lahko akteri stopili bolj v stik s svojimi uporabniki. Smo pa opredelili tudi nekatere dejavnike uspeha. Kaj torej potrebujemo? v sektorju železniškega prometa. Torej, podpora držav članic. Države članice so v ključnem položaju, da izboljšajo železniški sektor. Tega ne more opraviti komisija sama. Odprava oskih grl, seveda potrebujemo več investicij v železniška omrežja, da se oska grla odpravijo ni pa to na vrhu prioritet držav članic. Potrebujemo več standardizacije na področju tehnologije, potrebujemo več konkurence, konkurenčnosti železniškega sektorja, tako, na, eh, tako recimo pri daljših povezavah, prav tako pa morajo biti železnice bližje svojim uporabnikom. treba zagotoviti tudi internalizacijo zunanjih stroškov oziroma zunanjih učinkov, da se bolj približamo okoljskim ciljem in ciljem za trajno. Zdaj pa še vprašanje financiranja. Številke, ki jih vidite na preglednici, več kot 50 odstotkov naložb v železnice še vedno izvajo države članice in ne komisija. Um, uh, Tudi komisija ima več uh, programov financiranja, imamo na to javno-zasebna posojila in tako naprej. Tudi države uh, članice torej na področju finančnih sredstev zagotovijo precejšen del sredstev. Na evropski strani imamo različne instrumente, TNT, RDF, kohezijski sklad in novo nastali instrument za povezovanje Evrope, CEF. Poleg tega imamo še posojila EIB in druge nacionalne instrumente financiranja. Težko se je prebiti skozi vse te instrumente eh, in poenostavitev, vzpostavitev enotnega eh, kraja za iskanje instrumentov bi bila prava odločitev za to, da bi združili dostop do vseh teh instrumentov. Drugič, veliko razmišljamo o eh, naložbah v nove projekte. Vedno pomembnejša pa je Naslednja tema. Obnavljanje obstoječe infrastrukture. To je nuja in finančni instrumenti morajo upoštevati tudi to. Potrebujemo eh, prožne instrumente, ki odražajo potrebe na trgu. Za programsko obdobje 2007-2013 vidimo, da so strukturni skladi e RDF in pa kohezijski sklad prispevali večinski delež naložb v železnice. Govorimo o uh, eh, 81,9 milijarde evrov. 18 milijard evrov se je porabilo za železnice. TNT eh, kot takšen pa je dobil samo 9,6 milijarde trenutno programsko obdobje 2014-2020 imamo instrument za povezovanje Evrope, ki je nastal. Tam najdemo 24,05 milijarde evrov. 11,3 milijarde evrov smo vzeli iz kohezijskega sklada. Prvi razpis večletnega eh, programa pokriva približno 11 milijard evrov. Uh, in trenutni letni program približno milijardo evrov. Malce nejasno je, in na to nismo mogli odgovoriti v študiji, kakšna je vloga EFSI-ja. Predvsej eh, denarja jemljemo iz eh, instrumenta za povezovanje Evrope in eh, ga namenjamo EFSI-ju in to upoštevamo tudi v okviru kriterijev za financiranje ni pa povoroma jasno, kako bo ta mehanizem financiranja deloval, verjetno pa bodo sredstva precej skromna. Sredstev za železnice ne bo toliko, kot bi bilo, če bi ta sredstva uh, ohranili v instrumentu za povezovanje Evrope. Poskušali smo eh, pogledati tudi stanje na področju alternativnih eh, načinov financiranja infrastrukture na področju železnic. Najprej smo si pogledali eh, dolgoročne sisteme jamstev in pa projektne obveznice. Ta dva instrumenta sta precej primerna za privabljanje zasebnih naložb na področju železnic, zato ker lahko postopamo eh, postopno pri takšnih eh, projektih. Na začetku ne potrebujemo toliko sredstev kot pozneje. Pri več projektih uporabljamo javno-zasebna partnerstva, eh, ki so podobna koncesijam. Imamo naprimer železnico od Bordoja do Tura na francoski atlantski obali, in tam lahko naprimer zberemo precej zasebnih sredstev za uh, ta sektor. Še ena možnost je, da se ozremo proti Švici. Tam so obrali strateški pristop, strateški proces definiranja oblike prometnega sektorja uh, v naslednjih desetletjih. Poskušajo ugotoviti, kakšne korake bi morali narediti in kje bi morali pridobiti sredstva. Ne gre torej za financiranje na podlagi zgolj projekta, ampak na podlagi eh, bolj vključujočega nacionalnega sistema financiranja. Gre seveda za zagotavljanje trajnostne politike na področju prometa. Omenil sem že internalizacijo eh, zunanih stroškov. Na ta način bi lahko zagotovili pridobivanje eh, sredstev, ki so namenjena eh, naprimer cestnemu prometu in drugim tipom eh, prometa, tudi na področju železnice. In na koncu še nekatere študije. Imamo naprimer zanimive primere multimodalnih projektov, kjer smo železnice financirali eh, z vidika cesnega prometa, naprimer most Öresund, ki povezuje Kopenhagen in Malmö. Pregledali smo štiri primere v Evropi. Poskušali smo ugotoviti, kakšna so bila finančna sredstva, njihova očekovita poraba in regionalni učinek. Gre za prioritetne projekte komisije. Teh je 30, ki jih najdemo posod v Evropi, so različnih oblik in različnih velikosti. Enega od njih smo izbrali na uh, prošnjo uh, služb parlamenta, gre za rav, ravno kar omenjeni most Öresund med Kopenhagnom in Malmojem. Skupni stroški so bili 3,1 milijarde evrov, TNT financiranje 4,1 odstotka, predvsej nizek eh, delež. Obe državi namreč nista na seznamu kohezijskih držav v Evropi. To so bila torej sredstva, ki izhajajo iz TNT. Eh, 16 let je eh, projekt trajal, 9 eh, let eh, načrtovanja in 7 let dejanske gradnje. Stopnja izpolnitve projekta je seveda 100-stotna. Most od leta 2000 naprej obstaja. Gre za najdaljši uh, projekt v Evropi, kar se tiče povezave tunela in uh, mosta. Povezujemo Švedsko in Dansko. Vprašanja financiranja, več korakov, izračuna stroškov smo imeli, tako kot to velja za vsak eh, velik eh, infrastrukturni projekt. To ni nič novega. Začetna ocena je bila 2,2 milijardi evrov. Na to so se stroški povečali za približno 40 odstotkov na 3,1 milijarde evrov. imamo tudi ex post študijo eh, stroškov in dejanske uspešnosti projekta. In eh, stopnja je bila tukaj 2,2. Eh, Projekt je bil dokončan šest mesecev pred končnim rokom. Finančna sredstva pa so bila zbrana skoraj popolnoma zasebnimi posojili. Mislim, da je trenutno uh, strošek prečkanja mostu 45 evrov in tako se je projekt tudi napajal. Učinek v regiji imamo zelo uh, velik stanovanski trg v Kopenhavnu in zelo velik delovni trg v, uh, na švedskem, v Malmöju. Gre tudi za sodelovanje med univerzami eh, sodelovanje med dvema velikima mestoma in ta projekt je zahvaljujoč dobri pripravi, dobremu načrtovanju, prototip, dober zgled za eh, evropsko čezmejno infrastrukturo. Naslednji primer. Spet gre za starejši tradicionalen projekt, gre za eh, visoko hitrostno povezavo med eh, Amsterdamom, Brusljem, Parizom, eh, Kölnom in eh, Londonom. Celotni stroški so 18,8 milijarde evrov, skoraj 15 eh, milijard evrov je bilo porabljenih za tunel pod Rogavskim prelivom. Tudi tukaj ni bilo kohezijskega sklada oziroma strukturnih skladov. 5 odstotkov sredstev z naslova TNT. Eh, projekt se je izvajal od 80-ih let do leta 2010. Kakšna je stopnja izvajanja? Približno 97 eh, odstotkov eh, projekt deluje, nekaj dela še treba upraviti med Kölnom in Ahnom v Nemčiji, rešiti moramo nekaj vprašanj med Brusljem in Amsterdamom, kar se tiče upravljanja omrežja. Največja projekta sta bila uh, tunel pod Rokavskim prilivom eh, in uh, eh, na to hitra povezava do Londona. Imamo še TŽV Sever in pa hitra povezava uh, do Bruslja. Torej med Brusljem, Brusljem in uh, Parizom. Stroški so se precej zvišali glede na začetne. Uh, napovedi. 25 odstotkov na, poveza, eh, na železnici med Parizom in Lilom in kar za 116 odstotkov pri razširitvi koridorja od Kölna do Frankfurta. Tudi to je treba vključiti namreč v ta del projekta. Najdražji projekt je bil eh, kanalski eh, tunel, in tukaj so se stroški izvišali za približno 60 do 70 odstotkov. Največja tveganja so bila eh, geološka in tudi tveganja eh, popraševanja. Stroški oziroma tveganja so eh, izhajale predvsem zaradi sprememb specifikacij tekom življenskega cikla projekta. Nekatere še posebej težavne elemente treba izpostaviti, to je eh, gradnja tunela pod Rokavskim prelivom, eh, na to razširitev eh, koncesije do leta 2050 in dokončanje gradnje hitre povezave do Londona. Glavna prednost tega koridorja je seveda povezanost med glavnimi urbanimi področji Pariz, Eh, Bruselj in še posebej Lil, ki je eh, dobro vključil železniško postajo v mesto samo. Ni pa veliko vpliva na regije med temi kraji. Naprimer regija Nord-Pas-de-Calais in pa Kent, ti dve regiji bi naj eh, tvorili skupno razvojno regijo, ampak nista dobili dovolj dohodkov strani tunela. te povezave niso bile dovolj dobre, da bi eh, služile tistim, ki dnevno potujejo eh, v službo in drugem. Na to eh, jugozahodni evropski koridor, to je eno od večjih omrežij, ki smo jih obravnavali, komisija pravi, da je projekt vreden 50,6 milijarde evrov. Tukaj pa gre sedaj za kohezijske države. Prispevek TNT plus eh, sklad za eh, regionalni razvoj 16 odstotkov. Do leta 2017 naj bi dokončali sredozemsko povezavo eh, in na to do leta 2022 atlantsko povezavo. Najbolj problematični je dostop do Iberskega polotoka, gre za koridor med Madridom in Lizbono ta del projekta je, bila, je bil zamrznjen zaradi tega, ker je Portugalska zapustila eh, sklad leta 2014. Za iberski del projekta nimamo napovedi, kdaj bi se naj ta sploh začel izvajati. imamo čezmejne elemente, naprimer med Perpignanom in Figueresom, gre za tisti del uh, v sredozemlju med Fran povezav za povezavo med Francijo in Španijo, gre, ki nam je bila dokončana do leta 2017, na to povezavo med Turom, Bordojem in San Sebastianom. To bi morali dokončati leta 2022. Omenil pa sem tudi eh, povezavo med Madridom in Lizbono, ki je trenutno zamrznjena. Nekaj zanimivih finančnih modelov lahko najdemo pri tem projektu med Turom in Bordojem najdemo največji javno-zasebni projekt na področju eh, železnice v Evropi. Gre za 8, 8 eh, milijard eh, stroškov za 200, 300 km, se upravičujem. 49 odstotkov stroškov pokrivajo predstavniki koncesionarja Lisa. Imamo še 15 minut, prosim, ali boste končali, ali boste. Eh, prišli do konca. Prav, potem pa bomo pohiteli. Pri tem koridorju so takšni finančni modeli najprimernejši, eh, kar se tiče regionalnih učinkov. Eh, regija zahteva boljšo povezanost regijskih omrežij in glavnega omrežja. Morda še nekaj o Eh, jugovzhoden koridor, ki ni eh, koridor visoke hitrosti. Napredka ni, toliko gre za povezavo med Dreznom v Nemčiji in eh, Grčijo ter Romunijo. Opažamo potrebo po redefiniciji povezav znotraj tega koridorja. Bom kar skočil k sklepom, če dovolite. opazili smo, da cilji na področju železnic niso popolnoma izpolnjeni. To se odraža tudi v statistiki. Smo pa opazili nekaj pozitivnih korakov naprej. Politika za financiranje evropskih železnic eh, se mora nadaljevati v približno enake obliki, kot jo imamo sedaj. Čezmejne povezave so lahko zelo učinkovite še posebej seveda, če se uporabi učinkovite scheme financiranja. Vidimo tudi, da se eh, ne smemo osredotočati zgolj na hitre povezave, ampak tudi na povezave srednjih hitrosti eh, znotraj posameznih regij. Javno financiranje je nuja za železniške projekte. Nikoli ne bomo dobili dovolj dohodkov za to, da bi privabili eh, dovolj zasebnega kapitala. Naložbe v železnice so naloga za javni sektor, ki mora na se prevzeti tudi določeno tveganje. Imamo določene možnosti eh, javno-zasebnega sodelovanja, kot sem že izpostavil uporabimo lahko tudi mehanizme na podlagi koncesij, ampak pri tem eh, lahko pride do težav, zato ker ta sredstva izhajajo iz eh, javnih proračunov, kar pomeni, da se lahko znajdemo pred eh, javnimi dolgovi. Lahko bi uporabili tudi švicarski model, lahko bi si prizadevali za bolj vizionarski, celovit pristop načrtovanja, ne na podlagi posameznega projekta, ampak na podlagi posamezne države še naslednji sklep, to je zadnji sklep. Širši eh, ekonomski dosežki so lahko zelo eh, dobri, seveda, če so omrežja dobro povezana s sosednjimi regijami. Hitre povezave morajo biti hrbtenica omrežja. Potrebujemo pa seveda tudi eh, dostop, ki je visoke kakovosti, do regionalnih centrov. Brez takšnih vozlišč Eh, visoko hitrostni projekti ne bodo imeli tako dobrega učinka, kot bi ga lahko imeli. Če želimo to doseči, potem moramo zgoditi sodelovanje med evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi organi, tako da bodo vsi projekti primerni lokalnim potrebam, eh, da bo temu prilagojena tudi finančna sema in naložbena sema. Hvala. Hvala, najprej gospod Piper. Hvala lepa za to predstavitev. Všeč mi je bil tisti del o inovativnem financiranju v prihodnosti. Govorili ste o primerih. Mogoče ne bi bilo delati z koncesijami, da bi tako financirali infrastrukturo, naj bi imeli tudi nov sklad za ciljno usmerjene naložbe, zato da bi določene stvari pospešili. Všeč mi je tudi zamisel, da ne podpiramo samo železnic, ampak da mm, to podpiramo v svežnju z drugimi metodami prevoza. V tunelu Brenner, na primer, se pobira cestnina, zato da se financira tudi železnica. To je po mojem mnenju odlična zamisel sodelovali bi lahko tudi z EFSI-jem, naprimer. Rekli bi, denar je na voljo za ceste, samo če se financira tudi železnica, naprimer. Odbor za promet je pripravil dobro študijo in to bi bila do, dobra naloga za njih. Mi smo odbor za proračunski nadzor, zato sem nekoliko zmeden. Rekli ste, da bi čezmejni projekti lahko imeli dodano vrednost. To je jasno, vse to že vemo. Vedeli pa smo želeli, ali je financiranje z evropske strani tako zastavljeno, da ustreša naši želji, da bi imeli več čezmejnih povezav. So naše želje torej izpolnjene, da ali ne? To je bilo vprašanje z vidika proračunskega nadzora. Če torej gremo, gremo v to smer ali izvajamo razumno politiko in če že omenjate te štiri primere, ti štiri primere so res čudoviti in vsak uh, lahko danes domov nese nekaj novega, ampak mislim, da nam manjka kritična distanca tega strokovnjaka. Rekli ste 50 odstotkov tukaj, 12 tam, 5 tam ampak vi bi morali dejansko iti globje. Kako je mogoče, da vi kot strokovnjak v Romuniji ne veste, odkot prihaja 30 odstotkov denarja? To je meni popolnoma nerazumljivo. Kje je preglednost potem? Pod črto imamo dobro dober občutek, kar zadeva nove zamisli in tako naprej, ampak vprašanje je, ali se naš denar res porablja tako, kot je treba. Če sem pošten, nisem videl koraka naprej. Hvala lepa, Ajala Zender. Sí, eh, bueno, yo agradezco mucho. Najlepša hvala. Zelo sem vam hvaležna za to študijo tisti, ki sedimo tudi v odboru za promet, naprimer gospod Piper, se že dolgo ukvarjamo z obravnavo različnih možnosti za financiranje. Obravnavamo tudi EFSI. Gospod Piper ima zelo jasen upogled eh, v to, kar mu je všeč in eh, česar eh, ne mara, ne mara EFSI-ja. No, ni še vse dorečeno. mislim, da FC eh, ni enak eh, instrumentu za povezovanje Evrope, kar se tiče tega področja. Pogledati si moramo razlike in na to pripraviti ideje za nove oblike financiranja. Seveda so takšna javna dela zelo zahteven sektor. Imamo železniški sektor, Eh, cestni sektor. In eh, pri tem moramo ugotoviti, če so eh, finančna sredstva porabljena učinkovito. Ugotoviti moramo, kakšni so stroški gradnje 16-kilometrske povezave med dvema mestoma, glede na to, da ljudje delajo v enem mestu, živijo v drugem in tako naprej. Stroške tega moramo uh, zmanjšati. Zagotoviti moramo, da ljudje pogosteje uporabljajo naprimer železniške povezave. Infrastruktura se poplača prek eh, cest, naprimer včasih eh, so zadeve malce nejasne. Potrebujemo več uporabnikov eh, cest, zato da lahko plačamo za železnice ali pa obratno. Prihaja do takšnih eh, nasproti. Videli smo tudi primer San Gotard. In obiskali smo ta projekt vse skupaj je povzročilo eh, pripravo referenduma v Švici. Kljub temu, da so v Švici precej bogati in kljub temu, da nimajo toliko pravil, kot jih imamo pri nas, eh, preprosto niso mogli začeti izvajati tega eh, projekta. Več drugih vprašanj smo slišali tekom te razprave v slavnem poročilu Kristofferson, ki ste ga pazljivo prebrali brez dvoma se prav tako poraja vprašanje eh, kombiniranja različnih oblik financiranja. Sama to priporočam podjetjem. Nič pa ne slišimo o tem, kakšne eh, so bile ideje gospoda Kristofersona in eh, drugih. Naprimer, zlato pravilo. Zakaj o tem govorimo zgolj pri beguncih, ne pa pri javnih delih? O tem govorimo že toliko let toliko časa, eh, vedno znova ponavljamo, kako pomembne so naložbe in kako je treba vlagati v infrastrukturo, da je treba kaj narediti. Upoštevati moramo tudi, naprimer, eh, državno pomoč. Ne vem, ukvarjamo se tudi s primankljajem, to poraja določene vprašanja, ampak obstajata dva vidika morebitne pomoči. O tem niste govorili. Brez dvoma pa bomo o tem eh, še govorili v nekem drugem, eh, nekem drugem primeru. Um. Gospod Celer, hvala lepa, hvala strokovnjaku in hvala za poročilo. Ugotoviti je mogoče, da pri kratkih povezavah države vlagajo v železnico in kar zadeva velike čez evropske povezave, tam potem pogosto zmanjka sredstev za to, da bi naprimer imeli čezmejne povezave. In nad tem se pritožujejo tudi odgovorni za projekte TNT. Strani Kitajcev slišimo, da so nam pripravljeni priti pomagati. Vzhod in jug Evrope to zagovarja, da bi s kitajskim denarjem in s kitajsko tehnologijo gradili železnico in razvijali železnico. Beograd Budimpešta je zadnji primer tega. Kakšna informacija imate o tem, da če nacionalnega denarja in evropskega denarja ni, lahko posežemo po kitajskem denarju torej, da se bolj posega po kitajskem denarju kot po evropskem. Sedaj pa krok odgovorov. Samo deset minut, če imamo tolmačenje. E, Prav, potem pa bom začel e, z vprašanjem ali pa dvema, na to pa bom besedo predal Klausu. Vprašanje gospoda Piperja, osredotočenost na čezmejne projekte kar se tiče evropskih sredstev, imamo drugačne pristope. Klaus Toll je omenil različne sklade, naprimer TNT, eh, instrument za povezovanje Evrope. Pri tem se osredotočamo še posebej na čezmejne projekte. Imamo posebna sredstva, ki so namenjena takšnim čezmejnim projektom kar se tiče tega mehanizma financiranja, je osredotočenost jasna. Imamo tudi uh, druga področja, druge sklade, kohezijski sklad, naprimer, uh, eh, kjer se prav tako osredotočamo na čezmejne projekte. Kljub temu, da v preteklosti tega praktično ni bilo, šlo je zgolj za financiranje nacionalnih projektov, povezovanja mest in tako naprej. Odvisno je od sklada, odvisno je od finančnih sredstev, na kaj se osredotočamo in v kakšni meri, seveda. Drugi komentar, ki bi ga rad podal, se navezuje na preglednost, na transparentnost. Še vedno je težko najti vse informacije o nekem projektu, o nekem koridorju, o prioritetnih projektih, naprimer. Imamo določene dosjeje na strani Evropske komisije, eh, določeni projekti so dobro predstavljeni, lahko najdemo več informacij eh, na enem kraju, imamo tudi poročila koordinatorjev o prioritetnih projektih, o prednostnih projektih. Eh, tam lahko najdemo zbirke posameznih podatkov. To je korak naprej. Če pa gremo na niže ravni, pa je jasno, da preglednosti ni dovolj in to je treba izboljšati. Well, let... Yeah. Uh, thank you. So let me have uh, a brief. Dovolite mi, da na kratko komentiram to točko. Če želite dobiti v pogledu celotno področje finančne podlage za železniški promet v Evropi, potem morate ta vprašanja nasloviti ne zgolj na komisijo, ampak tudi na nacionalne vlade. Drugače, celostnih informacij ne boste dobili. Ne boste dobili celovitih informacij, če gledate zgolj na evropske sklade na porabo teh sredstev. Tudi, če si pogledate sklade, naletite na težave, zato ker so ti strukturirani na različne načine. Naprimer, instrument za povezovanje Evrope, tam dobite informacije o projektih, kar pa se tiče ERDF, eh, e eh, pa dobite podatke o programih. Na to morate ugotoviti, kateri projekti so skriti v teh programih. in uh, zato se soočamo tudi s težavami, kar se tiče evropske statistike. Predlagali smo že vzpostavitev enotnega dostopa do informacij, kjer boste lahko našli nekaj, nek eh, platforma, kjer boste lahko našli informacije o vseh proj, eh, projektih oziroma vse inf informacije o enem projektu, brez da bi morali pri tem eh, uporabiti svetovalce in tako naprej. Seveda gre eh, pri tem za obravnavo posebnih pravil za dostop do podatkovne baze in tako naprej. To je moj prvi komentar. Drugi komentar pa se nanaša na učinkovito rabo sredstev. Na to vprašanje lahko odgovorimo zgolj, če najprej definiramo učinkovito rabo. Če gre zgolj za eh, neko komercialno eh, interpretacijo, potem infrastrukture v čezmejne projekte niso uh, prava stvar. Tam, naprimer, eh, prometa ni veliko, podjetja ne eh, vlagajo v to in tudi dohodki so nizki. In zato že tako dolgo pozabljamo na naložbe v mejne prehode. Na državah in na Evropski članici je, na Evropski uniji je, da odpravimo te pomankljivosti. Zasebni vlagatelji in železniška podjetja ne razmišljajo o tem. To je torej naloga Evropske unije, komisije in pa držav članic. To smo ugotovili precej pozno v zadnjem desetletju oziroma dveh. Če si pogledamo, eh, kako so se porabljale sredstva iz naslova sklada za Eh, razvoj podeželja, lahko vidimo, da se je večino sredstev uporabljalo znotraj države, ne pa za povezavo med različnimi državami. Še en komentar, ker časa ni veliko in sicer v zvezi s kitajskimi interesi v uh, evropskih uh, eh, koridorih. Res je, Kitajska je zelo, zanim, uh, je zelo zainteresirana uh, najprej za dostop do Evrope, kar pomeni, da morajo vlagati v stabilne koridorje med Evropo in Kitajsko in ta koridor ne sme biti pod nadzorom Rusije. Prav, prav. Prvič torej. Drugič, znotraj Evropske unije se Kitajci zanimajo za povezave med eh, vzhodom in zahodom in za povezave s pristanišči. Eh, Grčija, Bolgarija, Romunija, to so zanimive države za njih z vidika tega strategije. Zanima jih tudi sofinanciranje. Sofinanciranjem koridorja med Budimpešto, eh, Beogradom, Skopjem in Grčjo. To bi bila alternativa za koridor eh, P2020, ki gre skozi Sofijo do eh, grško-bolgarske meje. Alternativa bi bila 300 eh, km krajša, kar pomeni, da bi bila konec koncev učinkovitejša, če bi torej zgradili ta koridor na mesto koridorja, ki ga je definirala komisija, bi bili na koncu, na koncu uh, učinkovitejši, če bi zamenjali ta P2020. Veliki ziv je torej obravnavati takšen argument, češ, da bo uh, čez uh, evropsko mreže uh, učinkovitejše, zanimivejše, tudi eh, brez ali pa z kitajsko podporo. Zdaj moramo tolmače spustiti domov. Veselo pa dobite še gospod Unidi in Oaki. Pogoje poznate v angleščini, prosim. Thank you, Chair. Thank you very much for, for this opportunity to, uh, to react.